tednu, pred prazničnem tednu. E, Mislim, da to vplivne pozitivno na našo jakost prazna. Upam, da bo to imelo pozitiven učinek na kakovost našega dela. Prva točka sprejetje dnevnega reda, ne vidim pripomp. Druga točka sporočila predsednika, tolmačenje imamo v 20 jezikov, razen e, češko malteško, slovaško in eh, irsko. Prav tako imamo prenos v živo, na tudi povem, da na tej točki sprejemimo zapisnik seje 13. februara, če ni pripomp. Dobro, točka je štiri, to je prva vsebinska točka na dnevnem redu. In sicer gre za izmenjavo mnen z gospodom Bernhardom Urlom, ki je izvršni direktor Evropske agencije za varnost hrane EFSA in sicer gre za zasedanje, ki poteka na zahtevo koordinatorjev, da dobimo boljši upogled v delovanje te pomembne institucije, ki jo financira Evropska unija. to je institucija, ki je zelo pomembna z vidika preprečevanja težav na področju varnosti eh, prehrane, pa tako je to zelo pomembna agencija z vidika določevanja znanstvenih dognan na področju varnosti hrane in igra zelo pomembno ulogo v smislu varne hrane nasploh, še posebej na področju znanstvenih tveganj, tveganj na področju upravljanja. Torej, gre za poročilo o aktualnih dejavnostih te agencije in verjetno, da sedaj nismo v največji možni meri izkoristili možnosti za sodelovanje. No, ampak mislim, da je morda moj uvod že malce predolg, zato bi kar takoj dal besedo dr. Urlu, ki nam bo torej predstavil aktualno delo agencije EFSA, potem pa bomo imeli tudi čas za vprašanje in odgovore poslancev in poslank. Tako, gospod direktor, smo v vaših rokah, da prisluhnemo vaši predstavitvi. Hvala lepa, gospod predsednik. Um, Dobro dan, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Veselim je, da sem danes tokrat tu prvič uradno pred odborom Agri kot izvršni direktor EFSE in res se veselim naše izmenjave mnen danes popovdne. Vaše delo in delo EFSE. Poznate veliko prekrivanj, to, kar vi počnete za nas zelo pomembno in tudi upam, da je obratno res, kajti mi, kot veste, se ukvarjamo z živalskim zdravjem, med, mediterinarsko, uh, Eh, medicino, zdravje rastlin, pesticidi, krmili. Torej, to so področja, ki jih imamo v svojem mandatu. Mi smo referenčno telo za oceno tvega na ravni EU. Rad bi uvodoma po eni strani povedal, katere so naše dejavnosti za podporo vašega dela, da bom tudi dva konkretna primera in na to Bom povedal nekaj o glede povezav med znanostjo in politiko, s kakšnimi izzivi se soočamo, ko pripravljamo znanstvena mnenja in ko ta mnenja pridejo do odločevalcev v Evropskem parlamentu. Najprej nekaj glede vloge EFSA. EFSA je, kot veste, je otrok krize z BSE, ko je bila sprejeta zakonodaja glede živeli in takrat so zakonodajalci v EU se odločili jasno ločiti oceno tvegan od obladovanja tvegan. In mi EFSA smo del znanstvenega dela, ko gre za oceno tvegan, torej mi temu rečemo trusted science for safe food, torej znanost, ki lahko zaupamo za varno hrano. To je za nas zelo pomembno, gre za hrano, gre za znanost. Nov element pa je tu pravzaprav zaupanje v znanost, ko gre za varno hrano. Ker če vi in državljani Evropske unije ne bi zaupali naši znanosti, to ne bi bilo kaj dosti vredno. Zakonodajalci so takrat, leta 2002, bili zelo pametni glede načina, kako so ustvarili EFSO, kajti centralizirali so zbiranje podatkov, niso pa centralizirali ljudi. Če se ogledate delovanje našega sistema, primerjavi z eh, ameriškim sistemom, z njihom FTA, vidite, da je sistem povsem drugačen. Pri nas je tako, da je znanstveno znanje v država članicah, nimamo centralizirane velike agencije, temveč imamo majhno agencijo z 450 ljudmi sedežem v Parmi, ki organizira skupaj z državami članicami ocene varnosti grožen in nasvete za oblikovanje politik. In to lahko deluje le znotraj tesnega sodelovanja državami članicami. Imamo veliko primerov, ki kaže na to, kako lahko svoje delo upravljamo le v sodelovanju z državami članicami. Simo danes, zjutraj smo objavili letno poročilo o ostankih pesticidov v naši hrani. In to počelo kaže, da več kot 70 odstotkov vseh vzorcev hrane, ki so jih testirali države članice, so bile brez ostankov pesticidov ali znotraj zakonskih omejitev. Tako da mislim, da smo res lahko ponosni na način, kako poteka kmetijstvo v Evropi, kako se izvaja živilska zakonodaja in kako poteka ocena tveganj. In mi kot EFSA smo ponosni, da smo eden ključnih igralcev v sistemu. Vendar pa ne smemo ležati na lovorikah. Ni prostora za to. Res moramo biti stalno pozorni. Če pomislite na globalno izmenjavo blaga, živali, seveda to tudi pomeni, da gre pri tej trgovini za globalne, globalna tveganja in potem imamo spomnemne spremembe, spremembe v navadah potrošnikov in prihajajo do hitrih inovacij na področju uh, varnosti hrane, tehnologije hrane in znanosti. In tem pojavom smo priča na številnih področjih, ki so v okviru mandata vašega odbora. Recimo, poleg tega, kar sem omenil, že vselela fastidioza, uh, eh, parhljuka in slinovka, eh, bolezen modrikastega jezika, uh, eh, svinska gripa in še številne druge področje, na kateri smo mi delali. Naj dam dva primera, zato da bom zato ji pokazal, kako delamo in kakšen je zid tega dela. Recimo protimikrobna odpornost. Mislim, da že imamo jasno stališče le tega, da je protimikrobna odpornost eden največjih tveganj javnega zdravja na svetovni ravni. EFSA skupaj z Evropskim centrom za nadzor vladne bolezni je februarja objavila letno poročilo o stopnjah protimikrobne odpornosti v hrani, živalih in ljudeh. In ocene kažejo, da leto, vsak leto 25 tisoč ljudi umre zaradi okužbe z odpornimi bakterijami. In kaj vidimo? geografske razlike v stopnjah protimikrobne odpornosti v Evropi. Imamo recimo boljši položaj, boljše, boljše razmere na severu in zahodu in večjo odpornost na vzhodu in jugu Evrope. In če se želimo obriti proti protimikrobni odpornosti, potrebujemo integriran večstranski pristop in upoštevati moramo vse vidike proizvodne hrane. Od vlad do kmetov res moramo imeti enovit pristop sicer ne bomo uspešni. Sodelovali smo z Evropsko agencijo za zdravila. Nedavno smo objavili poročilo glede tega, kako lahko oblikovalci politik spremejo prave ukrepe na veterinarskem področju, zato da odpravijo tveganja povezane s potimiklobno odpornostjo. Mi temu pravimo uh, zmanjšajmo, nadomestimo in premislimo na novo. Torej moramo zmanjšati protimikrobno odpornost, poleg tega moramo to nadomestiti z drugimi ukrepi, recimo s cepivi, z drugimi sistemi obladovanja tvega na kmetijah in moramo tudi na, na novo premisliti, kako uh, torej voditi živinorejo za to, da bi to preprečevali. In obzaveščanje in izobraževanje je ključnega pomena. Moramo izobrazovati vse uh, akterje za to, da bodo osveščeni glede tega, kako se boriti proti potemiklobni odpornosti zlasti kmetem in veterinarjem. Uh, druga zadeva, o kateri želim govoriti, je slinoka in parkljivka. To je bolezen, ki prizadeva govedo, ki je bila edemska v Afriki, potem pa je preko Bližnjega vzhoda, preko Jordanije, Libanona, Izraela prišla v Turčijo in na to stopila v Evropsko unijo preko Bolgarije, Grčije in Balkana. In ima res velik socialno-ekonomski eh, vpliv na življenje na Balkanu, tega se gotovo zavedate. In EFSA se je na zahtevo komisije uh, Eh, s tem ukvarjala in pri, pripravila več znanstvenih mnen glede tega, kako ukrepati. In po naših priporočilih sedaj obstaja eh, kombinirano ukrepanje. Eh, imamo torej po eni strani cepljenje, po drugi strani pa uničevanje okuženih živali in tako torej skušamo zmanjšati doseg eh, te bolezni. In torej s pomočjo sodelovanja z državami članicami, z njihovimi podatki smo lahko naredili matematične modele glede tega, kako se ta bolezen širi v jugovzhodnji Evropi. Imam še veliko več primerov, da bi tu eh, zaključil s tem in raje spregovoril o drugem vidiku. To pa je povezava med znanostjo in oblikovanjem politik pravimo, da ko se zna nositi z vrednotami, zadeve postanejo zapletene. Skušamo vam predstaviti najboljšo znanost, celovito posodobljeno, neodvisno, objektivno znanost zato da lahko tako podpremo vaše sprejemanje odločitev na ravni parlamenta, držav članic ali komisije. Vi morate upoštevati seveda tudi druge faktore, ne le znanost, ali tudi za gospodarstvo, gre za socialne vrednote, družbene vrednote, etiko, morda celo religijo v odločenih situacijah. To je seveda povsem spremljivo, dokler sta ta dva svetova ločena. Kaj vidimo, da včasih obstaja tenzija med našimi znanstvenimi izsledki in pričakovanji političnih akterjev? Včasih naše, naše znanstveni izsledki ne ustrezajo načrtom političnih akterjev in njihovim pričakovanjem. In potem žal je pogosto znanost tista, ki je grešni kozel v javni debati. Nekdo je rekel, oziroma glifosfat je dober primer eh, tega, kaj se, kaj se lahko zgodi. EFSA je pripravila približno 40 eh, zaključkov glede aktivnih sestavina, aktivnih snoveh v pesticidih. In to je vse povsem neopaženo v glavnem. Gre za robusten regulatoren sistem, tu se nanašamo ne le na osebi iz EFSA, temveč na šesto strokovnjakov iz celotne Evropske unije. In ironično je, če mi pripravimo znanstveno mnenje, glede o nikotinoidi ali o taloaminu, potem številni akteri civilne družbe po, po pohvalijo EFSA za odlično delo EFSA, če pa potem isti sistem z istimi ljudmi, z istimi procesi uh, da mnenje, kot ga je glede glifosita, potem isti predstavniki civilne družbe, družbe reče, nimate prav, eh, podkupljeni ste, niste neodvisni, nek poslanec je zelo javno dejal, da EFSA ubija ljudi. In mislim, da je to neke vrste izbiranja tega, kar nam je všeč in kar nam ni. In to politično lahko razumem, vendar. Se sprašujem, kako državljani lahko zaupajo organizacijam, če se njihov ugled diskreditira, ker naši izsledki niso skladni s političnimi agendami akterjev. Kako naj razložimo državljanom, kakšna je dodana vrednost evropskih institucij, če te institucije Eh, dobijo oznako, da so, ne, ne, da so korumpirane ali še kaj slabšega. Res mislim, da ne smemo zgubiti perspektive. Vsako leto pripravimo okoli 500 znanstvenih mnen. In le nekaj jih pride v središče pozornosti. In potem se jih izpodbija in pride do hudih posledic za naš ugled. In kaj bi lahko storili? Kaj bi vas res prosil, da bi imeli odprt, pošten dialog glede tega? Moramo povedati, da se prejemo o znanosti in da se pogovarjamo o politiki in vrednotah. Mi, v EFS in jaz osebni, eh, osebno eh, sem vsekakor zadovoljen, da se lahko z vami o tem kadarkoli pogovarjam v odboru Agri. Upam, da sem lahko povedal, da ima EFSA pomembno vlogo tudi za odbor Agri. In Upam, da sem izpostavil odločene izjave, s katerimi se soočamo in seveda me veseli, kakšne so vaše pričakovanja od DEVSE in kakšen je vaš odziv na vaše delo. Mi bi res radi bili vam čim bolj na voljo za kakršnokoli podporo, ki bi jo vi potrebovali. Hvala za vašo pozornost in hvala z veseljem tudi govoril na kakršnokoli vprašanje, ki bi jih morda imeli. Hvala. Dziękuję. Najlepsze chwale za to zelo konkretno in dinamično predstavitev. V tem trenutku pa prehajamo na prispevke poslank in poslancev. Kot prva besedo dobi gospa Hojbuš. Hvala lepa. Hvala, gospod Kurl, za vašo predstavitev. Veliko ste govorili o zaupanju, o zaupanja vrednih ocenah, o zaupanju v institucije. Menim, da če hočemo na nek način verodostojno vrednotiti te institucije, potem morajo te študije vrednotiti avtori in avtorice, ki nimajo na skrižje interesov z industrijo. Seveda ni verodostojno, če so tu študije, kot smo zdaj spoznali, ki jih je Monsanto neposredno naročil, naprimer na temo glifozata, me, ne da bi obenem tudi navedli, kdo je naročnik. To ni najbolj eh, zaupanja vreden ukrep in mislim, da moramo takšne študije na nek način oddaliti od teh praks. Če hočemo zgraditi nek nabor znanstvenih dokazov, potem ne morejo to temeljiti na študijah, ki jih financira industrija. Druga stvar, ki mora biti jasna, če želimo delati na verodostojen način, eh, je tu vprašanje transparentnosti, preglednosti. Če želimo delovati mm, po temnih znanstvenih načeljih, je prva stvar eh, možnost eh, potrditve ugotovitev. Noben, če pa noben znanstvenik ne more tega preveriti, ker nima razpoložljivih podatkov za to, potem to ni najbolj verodostojno. Skratka, če želimo, da bo EFSA bolj verodostojna, deležna več zaupanja, mora delovati bolj transparentno in predvsem veliko težo dati temu, da ne bo povezal z industrijo, kajti to je res že stara zgodba sama, imam dva sinova, ki tudi delata v industriji, oba sta eh, znanstvenika dolgo eh, časa sta delala na univerzi in jasno im je, da ko pride neko naročilo in to naročilo plača eh, industrija, se seveda študija prilagodi rezultatu, ki ga želi naročnik. To je ena stvar. Druga zadeva, kar zadeva ponovna odobritev MON 810. Osem let je bila zadeva dovoljena in eh, problem takrat ni bil z eh, plevelom eh, Teosinte, kjer je možno križanje. Zdaj pa imamo Teosinte križanje v masovnih količinah v Španiji in zanima me, kako se zdaj tega lotevate, kaj ti eh, pri izdaji dovoljenja je bilo zapisano, da križanje za divimi rastlinami ni možno, zdaj pa se je izkazalo, da temu ni tako. Hvala lepa. 20 prošen za besedo je, dame in gospodje, po minuto in pol vsak, maksimum dve. Dve minuti največ. Se upravičujem že vnaprej, če vas bom moral prekinjati. Gospod Agnew. Thank you. Well, I, I... Hvala. Ni da sočustvujem z neko evropsko institucijo, vendar z vami pa res sočustvujem, kajti vi ste vendarle znanstveniki, ki pripravljajo znanstvena mnenja in drugi vam morajo povedati, kaj boste napisali, rečejo vam, kakšne želijo zaključke. No, če bomo šli po tej poti, kdaj se bo to ustavilo? Res ste imeli dober cilj in vaša organizacija ni ugotovila, da je bilo karkoli z glifosfati, upravljamo jih že 40 let. Tudi sam sem se s koncentriranim glifosfatom ukvarjal, pa sem še vedno živ in zdrav. Torej, kaj se bo sedaj zgodilo s glifosfati in katera kemikalija? bo žrtov zelenega lobija po glifosfatu. Ta negativna publiciteta glede gnojil pomeni, da ljudje ne živijo zdravo, ne jejo sadje in zelenjave, ker menijo, da so okuženi, potem pa ljudje namesto tega jedo pice in burgerje, kar se da manj zdravo. Potem se dajmo v te neonikotinoide. Pred nekaj leti so rekli, da so gotovo nezdravi, da škodujejo uh, čebelam, pa vendarle je jasno, da to ni tako. Torej, to naj bi škodovalo uh, čebelam, potem pa se je skazalo, da je tako neko. Sedaj pa. Uh, res ne vem, kje bo vse to končalo na ta način. Upam, da vsi menijo, da je dobro to, kar počnete glede proti mikroblem odpornosti, kajti tam pa res imamo pravo težavo in upam, da vas zeleni lobi ne bo še tu zatrl. Pan posel Dorfman. Hvala, gospod Dorfman. Hvala lepa gospod direktor, za vaše stališče, ki je kot običajno zelo jasno in mislim, da je prav tako. Prej ste omenili eh, vprašanje hm, ostankov in to, kar mene zelo skrbi, je, da imamo tudi na tem področju, na področju eh, ostankov pesticidov v živilih, vse več eh, nekega oddaljevanja od znanosti in vsega, vse več je nekih lastnih pravil, ki jih postavljajo proizvajalci in to nima več nobene zveze z znanostjo. In zgornja meja, ki smo mi določili za te ostanke pesticidov, eh, ima torej vse manj neke vrednosti. Ne vem, kako vi na to gledate, vem, da to ni neposredno v pristojnosti EFSA, ampak vendarle bi bilo morda tu smiselno povedati jasne, da EFSA svoje delo opravlja in eh, da zato tudi nima prav velikega smisla, če iz eh, čistih nekih promocijskih razlogov, v, vsak nekako eh, po svoje določa pravila. Hvala lepa. Pani posel Kostinger. Gospa Kostinger. Ja, hvala lepa. Mislim, da so naša stališča tu v veliki meri takšna, da gredo v smer Eh, dejstva, da EFSA opravlja dobro delo, da ji lahko zaupamo, alternativna dejstva, ki se vedno znova eh, ponavljajo, mislim, da se omejujejo na zgolj nekaj eh, skupin, ki skušajo zdaj služiti nek politični drubiš iz teh neumnosti, tako da mislim, da te, temu ne, ne velja posvečati prevelike pozornosti. Druga zadeva, Omenili ste aktualne probleme in zanima me, ali imate kakšno aktualno informacijo v zvezi z uh, cepljenjem. To je delovalo zelo dobro in to je preprečilo širitev bolezni. To bi bila velika škoda, ki bi občutila Evropa. Prav tako je kar nekaj zaskrbljujočih poročil o širitvi UG99 tako imenovana eh, črna rja, ki se sedaj prenaša tudi v Evropo iz Afrike. Imate kakšno študijo na to temo ali morda eh, EFSA že dela na tem, da bi ta problem z to glivico rešili? To je zadeva, ki resnično negativno vpliva na letine v Afriki in zanima nas, ali torej že imate kakšne konkretne rešitve, kakšne konkretne rezultate na tem področju. Gospa Ajuso. Madama Ajuso. Gospa Ajuso. Hvala. Gospod predsednik. Hvala tudi izvršnemu direktorju EFSE, da je prvič tu na odboru Agri. EFSO kritizirajo zaradi različnih razlogov, pravi, da, ste, da niste neodvisni, da poročila ustrezajo bolj nekaterim kot drugim. Vendar mislim, da EFSA svoje delo pravlja neodvisno. Poznam znanstveno odbore, ki z vami sodelujejo in menim, da so res na visoki ravni. Vem, da sedaj Eh, proučujete svojo politik glede in neodvisnosti, da ste začeli postopek, s katerim želite povečati preglednost in morda je ravno to, kar se najbolj očita Evsi, da niste dovolj transparentni. Glede na to, da ste danes tu, bi me zanimalo, če lahko poveste, kaj vežlje tega procesa za pregled neodvisnosti. Hvala. Prosimi pana posla Van Kandelara. Voilà, we zullen de gospod Van Kandelara. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, ook voor die uitspraak van mijn familienaam. Uh. Eh. Voilà. Da ste pravilno izgovorili moj primek. Hvala izvršnemu direktorju, da je danes tu z nami. Pridružujem se kolegom, ki so podprli delo EFSA. Imam vprašanje glede goljufej zvezi s konjskim mestom v Španiji. To so bili nekakšni stari tekmovalni konji, ki so prišli v eh, prehransko verigo, ker več niso imeli nobene ekonomske gospodarske vrednosti. In imam tri vprašanja glede te goljofije. Prvi sprašujemo se glede vprašanja nadzora prehranske verige, zato da se kaj takega več ne bi zgodilo kakšne so možnosti za izvajanje takšnega nadzora. Drugič, oktober 2016 je komisija pripravila izvedbeno uredbo glede uvoza iz tretjih držav, ko gre za konsko meso, ki ga ni mogoče identificirati in kjer bi lahko šlo za živali, ki so bile cepljenje. In tretjič, ker je poreklo uvožene konjske mesa včasih nedoločljivo, so potem takšni konji tako iz, iz, izločeni iz uh, prehranske verige ali ni potem to nekakšna diskriminacija glede uvoženega in domačega mesa. Dank, uh, Gospod Jar, ja, prav ste dejali. Kot prvo je bila EFSA ustanovljena mm, na neki politični polagi kot inštitut za ocenevanje tvegan, kajti te strokovne odločitve smo hoteli ločiti od politike, da jih eh, sprejemajo znanstveniki. No, imam dve vprašanje konkretno. Najprej, mislim, da je prav, da smo se odločili za to, da pustimo mm, to področje dokaj majhno, kajti zahteve od DSE so tako zelo velike, da sploh ne vemo, koliko kadrov ne bi sploh imeli. Zato je bolje, da imamo majhno strukturo, kot da bi imamo naročilo, pa potem lahko študije izvajajo zunani sodelavci. Zdaj, ok, tu pa tam pride do nekih obtožb, da so ti ljudje kakorkoli v nekem navskrižju interesov, ker so v službi tam ali, ali kje druge, tako da to je nekako potrebno rešiti. Naslednje vprašanje, to ste tudi na, na, na nek način že slišali, namreč, ko gre za boj proti boleznim, eh, živalskim boleznim, tu je potrebno upraviti novo oceno tvegan eh, ali pa ne vem, še niste dobili nove zahteve, vedno znova se v Evropi pojavlja ptičja gripa in v odboru za kmetijstvo smo vedno zelo nezadovoljni, če se stvari podvajajo, zato se sprašujem, ali ste že dobili nek, neko zahtevo za to vrstno študijo ali ne. Hvala, gospod Denano. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsednik, gospod direktor. Evropska unija leta 2013 omejila uporabo trombomlekold in neonikotinoidov, glutianidina in mlezrpida. Trebedveksana zaradi njihovih škodljivih vplivov na okolje in zlasti na čebele. EFSA trenutno znova pravčuje znanstvene podatke glede nevarnosti neonikotinoidov. Ali boste te uh, snovi prepovedali? Kaj pa drugi neonikotinoidi, ki so še vedno na trgu? Pravite, da je treba pravčiti način našega obradovanja, naše, naše industrijske živinoreje. Zanima me, kako boste vi spremenili svoje poti v glede tega, kaj pride v okolje in tudi do ljudi. Hvala, gospod Andrijo. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod direktor, da ste prišli. Hvala za vašo predstavitev. Veste, kako je pomembna vaša vloga, ko gre za naše politične odločitve. Potem ja, ste tudi vi govorili, povedite nam kaj več o tem, kaj ste storili glede tega, da bi smo imeli svojo politiko glede neodvisnosti. To je za nas zelo, zelo pomembno. Vredostojnost vaših mnen je tu pod vprašanjem. In torej, zato je pomembno neodvisnost in nerodostojnost. To je pomembno tudi za naše politične odločitve. Sami ste dejali, da je to zelo pomembno, ki imamo znanstvene odbore različnih menj organizacij, ki potem eh, pripravijo različne mnenja. Smo v zelo neugodnem položaju, kajti mi nismo znanstveniki in se potem težko odločimo. Zato je za nas zelo pomembno. Glifosfat je dober primer tega. Eh, več let smo že upleteni v to afero glede tega, kakšen je vpliv glifosfata na človeško zdravje. In lahko se predstavlja, da naša vloga res ni enostavna. Mi smo vsakodnevno v stiku z državljani in Moje vprašanje za vas je glede vprašanja znanstvenih ocen. Moramo objavljati te študije in te študije morajo pripravljati javni organi, ne pa tisti, ki financirajo industrijski akter. To je nekaj, kar je težko sprejeti. In Vemo, da je že tako ali tako težko spremati odločitve, tako pa jih je še teže. Hvala. Gospod Hautema. Yes, thank you very much, Chair. Hvala lepa. Hvala, gospod Earl, za vaš predstavitev. Popolnoma se strinjam z marsičem, kar ste dejali. Protimikrobna odpornost je ključni izziv v današnjem svetu, v Evropski uniji, s katerim se moramo spopasti. Omenili ste tako meni One Health enovit pristop in mislim, da res lahko veliko storimo. Z veliko stvarmi se lahko znanstveno spopademo in torej potrebujemo nove ideje, nove predloge. Drugič, omenjali ste ločevanje med politiko in znanostjo. To je nekaj, kar moramo vedno jasno ločevati. In kot ste sami omenili glede Eh, snovi za varstvo rastlin. Imamo sisteme, ki pač trenutno obstajajo, vendar pa imamo vprašanje, kar so imeli še kateri kolegi, glede neonikotinoidov. V tej zadevi je EFSA, če sem prav obveščen, pripravila smernice, ki je glede na zahteve za čebele, tako imenovane čebelarske smernice. Mislim, da so na svetu imeli določene dvome glede tega, če ta sistem je dober. In zanima me, če lahko poveste, kaj če tem, kot te smernice delujejo in na kakšen način ste prišli do teh smernic za čebele. Toma Guilera. Gracias, presidente. Agradecer la presencia. Gospodine. Garcia. Hvala. Hvala, da ste tu, gospod izvršni rektor EFSE. Zelo pomembno je, da ste tu na odboru za kmetijstvo, kajti imamo veliko razprav in um, po eni strani EFSA um, pripravlja znanstvene mnenje. To je zelo pomembno ko pa stopi v igro etika in vrednote, se v naših razpravah, ne nujno samo v tem v odboru, to je šmodel kakšnih drugih, to vprašanje, kakšna je znanstvena analiza in res ne smemo ločevati teh kriterijev, etičnih kriterijev in vrednot po eni strani znanstvenih rezultatov po drugi strani. Spoštujem delo ESE, e. menim, da ste res zelo strokovni in, in upravljate pomembno delo. Ni slabo, če pa bi poboljšali svojo transparentnost. To je tisto, kar gotovo vedno pomaga temu, da tudi drugi lažje razumemo vaše delo. Imam še eno vprašanje za vas. Ne, če se s tem toliko ukvarjate, vendar smo priča temu, da imamo uvoz iz tretjih držav. In pogosto so nadzori preblagi in težko je vedeti, kakšen nadzor recimo pri meso, ki pride iz Brazilije. In torej, kako se včasih se zgodi, da sploh ne zaznajo takšnih uh, uvozov. Ne vem, če se vi s tem lotevate. Smo bili tudi prej še takšnim primerom, ko gre šlo za sadje iz Južne Afrike. Ali nam lahko poveste, kaj je teh nadzorov pri uvozu, ali je nadzor pri uvozu ustrezen, ali pa je, bi, bi te nadzore veljali zboljšati. Sandra. Gospa Senra. Gracias. Hvala lepa. Dve vprašanje na kratko katere mehanizme je treba uporabiti za to, da bi zagotovili neutralnost in neodvisnost agencije. Drugič, katere mehanizme bi potrebovali oziroma kaj počnete za to, da bi se zajamčili neodvisnost strokovnjakov iz industrije, ki lahko pridejo delati in sodelovati z vami na agenciji. Pani Počev Miller. Gospod Miller. Hvala lepa, gospod direktor Ull, za vaš prispevek. Sama zaupam EFSI in cenim dobro delo te agencije, ki ste nam eh, ga tu predstavili, kajti zame kot političar, ko je zelo pomembno, da vemo, da se lahko zanesemo na znanstvene podatke in eh, tu mislim, da ne gre toliko za vprašanje, ali je neka študija, ki jo plačuje Monsanto slabša od študije, ki jo plačuje Monsanto neka okoljevarstvena eh, eh, organizacija ali kdokoli drug. Eh, moram reči, da tudi sama eh, vem, da gre tudi pri okoljevarstvu nek, nek način za industrijo, ki prejema veliko sredstev eh, od donatorjev, tudi od EU, tako da gre za dejansko industrijo in to pravim zavestno. Tako da mislim, da je dobro, da EFSA imamo in da imamo mi kot politiki potem dovolj poguma, da te podatke, ki jih imamo potem lahko ustrezno eh, tudi ovrednotimo. No, torej hvala za vaše prispevke. Zanima pa me naslednje, do kakšne mere posegate po znanju, ki ga imamo eh, v posameznih državah, naprimer eh, na Bavarskem. Zdaj zbiramo podatkov, podatke podatke na državni ravni in zanima me, ali takšne podatke, ki se zbirajo v praksi, tudi uporabljate potem pri vaših eh, vrednotenih. Seveda se želimo transparentnosti. Transparentnost je edini pravi način in mislim, da EFSA tu nima kaj skrivati in eh, po tej transparentni poti mislim, da velja iti še naprej in še enkrat hvala lepa za vaše delo. Gospod Rope. Aču gerbamas pirmininkė, gerbamas direktoriau, ačiū už patiektą. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod direktor. Hvala za vaše zelo zanimive informacije. Imam več vprašanj. Evropske institucije omogočajo državam članicam, da se odločijo, ali bodo dovolile GSO-je ali ne. Nekatere države so to prepovedale, nekatere pa niso. In zanima me, kakšno je vaše osebno mnenje, ali bi morali razširiti GSO-je ali ne. Še eno vprašanje. Pred letom dni je skupina članov ELS preverila preostanke glifosfatov v svojih telesih. Izkazalo se je, da so norme presežene z 10 do 15 krat glede na uh, zahteve za pitno vodo. Pravite, da imamo tri odstotke živil, kjer prihaja do presežkov teh uh, omejitev. Potem glede afriške prašičje kuge. V zadnjih treh letih se v baljskih državah in na polskem soočamo s to težavo in postaje vedno bolj akutna. Kljub ukrepom na ravni držav članic in EU. Vendar še vedno ne moremo premagati te bolezni. Ne vem, kaj se bo zgodilo, vendar v Estoniji, Latviji in Litvi mm, majhne kmetije preprosto ne morejo se več ukvarjati s svinjerejo in to je res prešičirajo to res breme za kmete. Pogovorili ste nekaj, oziroma govorilo se je o cepivih, vendar zdi se, da se o tem več nišče ne govori. Ali ste narušili ta cepiva, ali se to lahko uporablja? Radi bi konkretne ukrepe, s katerimi bi lahko premagali to težavo. Gospod Deleje. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod direktor. No, seveda, težko se je oglasiti po tolikih govornikih, vendar naj povem, da bi raje imela to razpravo, takrat, ko smo se pogovarjali o glifosfatu, ta razprava je bila zelo surrealistična. Rekli ste, da moramo ohraniti hladno glavo. Rekli ste, da so rekli, da so rekli, da želite ubiti eh, ljudi. In sama sem bila poročevalka za to, temo in takrat so mi nekateri grozili in želeli smrt z rakom pri mojih otrocih. Skratka, v takšnih situacijah je res težko hraniti hladno glavo in potem moramo poskrbeti za to, da ne pride do zmede pri e, študijah, kajti e, če ne bomo mogli ločevati različnih vrst študij, potem bomo težko spremljali odločitve. V prihodnosti, ko bomo obravnavali neonikotin, kreatinoide, hormonske motilce, da bo več transparentnosti glede dela, ki ga vi upravljate, tako da bomo pomorili ljudi in zato, da ne bomo potem dali zagona populizmu. Vse v des. Spodes. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala tudi vam, direktor Url, za vašo prisotnost danes tu. Mislim, da morate vsaj enkrat na leto priti k nam, da se lahko skupaj pogovorimo. Obmenili ste, da pri 97 odstotkih hrane ni nobenih eh, ostankov oziroma niso presežene mejne vrednosti. Teh, pri teh 3 odstotkih so določeni produkti, ki posebej izstopajo, po določene regije, ki posebej izstopajo ali so posebej prizadete, morda bi lahko iz tega naredili kakšne zaključke. Eh, odpornost na antibiotike, o tem smo tudi že govorili. Ali je za to odgovorna eh, veterina in do kakšne mere je tudi humana medicina tista, ki prispeva k tej odpornosti, protimikrobni odpornosti. Zdaj, kar nekaj hudih obtožb je tudi do eh, smrti zaradi EFSE, sam berem, da se otroke kmetov v nemških šolah Eh, trpinči na masovn način eh, na vrniže eh, Saški ugotavljajo, da je neverjetno kakšnemu hm, tovrstnemu rovarjenju so podvrženi otroci kmetov. In zanima me, ali imamo morda dovolj gradiva, da vsaj same učitelje ustrezno informiramo, ne pa da se dogaja to, da starši vsega, Eh, celo opuščajo kmetovanje zato, ker se njihove otroke eh, tako eh, trpinči. Reakcija nemške okoljske ministrice proti kmetom je ta mobbing samo še podkrepila. Mislim, da če pogledamo tu zadnje javnomenske raziskave, vidimo, da ljudje najbolj cenijo zdravnike, kmete, policiste, učitelje, učitelje, na dnu pa so uh, odvetniki in uh, mi politiki, tako da vidimo in znanstveniki, tako da vidimo, uh, kako ljudje uh, na stvari gledajo tam zunaj in to moram reči, da me na nek način pomirja. Gospod Flanagan. Uh, thank you very much. Uh, I come here most days. Hvala lepa. Ja, večino ma, sem prihajam uh, in kaj povem, eh, ampak tudi se veliko naučim. No, seveda vam želimo zaupati in to je zelo pomembno. To, kar je dejala gospa Müller, da moramo zaupati podjetjem, kot je Monsanto, eh, da jim moramo zaupati enako kot nekim eh, okoljskim nevladnim organizacijam, ki izvajo študije. No, Monsanto mora v prvi vrsti služiti za svoje delničarje, ne glede na vse. No in ravno zaradi tega njihovega poslanstva so študije, ki jih oni proizvajajo, po definiciji takšne, eh, ki eh, bodo eh, to omogočale, da se to odvija še naprej. Obenem pa moram reči, da sem na nek način v zelo čudnem položaju. Namreč smo v situaciji, kjer se lahko zgolj odločamo, ali bomo trpeli lakoto do smrti ali pa se bomo zastrupljali. No in kot starš moram reči, da me skrbi uporaba eh, pesticidov. Obenem pa se pogovarjam s kmeti in mi pravijo, da že vse lepo je prav, ampak otrok ne bi mogel nahraniti, če ne bi uporabljali pesticidov. In zanima me, kaj mislite o tem le. V tem trenutku zeleni eh, in pa en poslanec iz Irske, glede glifozatov pripravljajo neko akcijo. No in v tem predlogu, verjetno bomo uporabili napačen predlog, številka 7 pravi, da je treba razmisliti o tolbi proti Monsantu, ker je uh, zavestno uh, poneverjal študije o škodljivosti glifozata. Zdaj, ideja, da bi kaj takšnega podpisali, pomeni, da verjetno moramo biti oskrbljeni, kaj se dogaja. Javnost posluša eno, posluša drugo plat, uh, ampak predvsem poslušajo to, da EFSA ni enakega mnenja kot drugi organi. In tu se pojavlja vprašanje v tem predlogu zelenih in pa irskega poslanca, da si ECHA e in EFSA eh, prosi, da naj kritično pregledajo veljavnost študij eh, o glifozatu in da uporabijo vse možne ukrepe, kar zadeva pregled glifozatu. Eh, Eh, genotoksičnih eh, posledic za eh, glifozatov in pa tudi zaključko o karcinogenosti glifozatov. Zakaj je takšna razlika? Zakaj lahko ena organizacija pove, da je to zelo skrbi, potem pa pravite, da vas to ne skrbi, ne vem kako zelo. Mene pač to zanima. Ja bi prosil opatšenje na zemlji. Vseeno bi vas prosil, če gledate tudi kaj na uro. Gospod Tarabela. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod direktor, hvala lepa za vaš prispevek. Sam sem eden tistih nekaj poslancev, ki so bili kritični do vaše institucije tu pa tam. Jasno je, da ne postavljam pod vprašaj samega bistva, zelo koristni ste z vidika odločanja in eh, tudi z vidika eh, varne hrane, ste zelo koristna institucija. No, pred nekaj leti smo bili skupaj s kolegi kritični, spomnite se o primera gospe Banati, to je bil eh, cel škandal, ker se je njen življenjepis nekako čudežno spreminjal na spletni strani eh, vaše eh, organizacije. Bila je namreč članica Mednarodnega inštituta International Life Science Institute. To je slišati zelo lepo, ampak ko pogledamo, kaj stoji za tem inštitutom, kjer naj bi bili eh, zastopani eh, akademiki, ampak tudi javni sektor industrije. In industrija je tista, ki to financira. Tu so Monsanto, Dol, eh, Cargill in tako naprej. Skratka, vsi giganti živilske industrije na svetu in vsi pač ti giganti na področju proizvodnje semen in pesticidov. In zanima me, ali ste uspeli izpeti neke ukrepe za to, da ste manj odvisni od tega mednarodnega inštituta, ki ima sicer krasno ime, ampak ki prikriva svojo odvisnost od industrije. Kajti to, kar je vaš problem, je v bistvu pomankanje sredstev, da bi imeli na voljo znanstvenike, ki so finančno in sicer neodvisni od industrije. In zanima me torej, ali je bilo kaj narejeno na podlagi tega primera gospe Banati, eh, ali se torej lahko sprejeli kakšne ukrepe za večjo neodvisnost od tega instituta, eh, kajti to je pač primer, ki je naplavilo pred nekaj leti, štirimi, petimi leti, če se prav spomnim. Gospod Kaputo. Hvala lepa, hvala gospod predsednik, hvala tudi, tudi eh, direktorju za pripravljenost na pogovor. Tudi sam sem bil eden tistih, ki je kdaj, kdaj postavljal pod vprašaj delo EFSA, eh, ampak moram reči, da imam veliko spoštovanje za delo te skupine visoko kvalificiranih ljudi. Sam bi se rad dotaknil vprašanja, ki smo ga sicer že obravnavali, ampak eh, mislim, da zahteva zelo jasen odgovor direktorja. Torej ponavljam. Evropska agencija za kemikalije je 15. marca ugotovila, da glifozat, najbolj razširjen eh, pesticid na svetu, eh, snov, ki ni karcinogena. Eh, poleg te agencije je tudi EFSA zaprla vrata študij Svetovne zdravstvene organizacije, ki je opredelila glifozat kot verjetno rakotvorno snov. Svetovna zdravstvena organizacija je nedavno dejala, da je njeno stališče nespremenjeno. Torej, morda bi vendarle s sodelovanjem lahko odprli pot uh, ponovnemu dovoljenju za uporabo glifozatov v Evropi za nadaljnih 15 let. In sicer samo te ene molekule glifozata, ne pa ostalih 750 formulacij, s katerimi uh, se eh, dejansko lahko prihaja na trg in torej ti potem povzročijo sinergične učinke z drugimi kemičnimi snovmi. Skratka, menimo, da takšno mnenje izhaja iz prvotnega mnenja Nemškega zvezdnega inštituta za, za oceno tvegan, ki še naprej dovoljuje proizvodnjo glifozata. No, to študijo je mednarodna skupnost eh, nevladnih organizacij zelo kritizirala in eh, ta študija je tudi v jasnem nasprotju z siceršnjimi znanstvenimi dognanji. Mi lahko razložite, gospod direktor, na kakšnih dokumentih in na kakšnih znanstvenih dognanjih je EFSA sprejela to odločitev glede toksičnosti glifozata. Gospa Schreier. Direktor, ik heb eh, niet het eh, allemaal kunnen lezen. Ik ben net binnengekomen. Hvala lepa. Ja, šele zdaj sem eh, prišla v dvorano. Prej sem imela drugo obveznost. Imam pa konkretno vprašanje iz nizozemske. Pri nas je nanotehnologija izrednega pomena. Sploh v, m, mm, pri nas na naši univerzi se uporablja ta tehnologija pri raziskavah novih živil. In mislim, da nas eh, to ne bi smelo skrbeti. Vsaj do zdaj nas sem mislila tako, ampak zdaj ugotavljamo, da ko pripravljamo novo okvirno direktivo za vode, prihaja do določenih kritičnih eh, mnen, stališč. In ne vem, kaj je zdaj res, kaj ni. Mi lahko poveste, imamo že neka poročila na to temo, lahko to pričakujemo v bližnji prihodnosti, kajti konec leta bo odbor Envi moral tudi sprejeti to mnenje oziroma poročilo. Gospod eh, Ferran, hvala lepa, gospod predsednik. Najprej ne odgovorim gospod Deloje, ker ti sam sem populist, eh, nisem pa odgovoren za brezup evropskih kmetov, kar je posledica mm, ultraliberalne politike v zadnjih letih mislim, da moramo imeti možnost nekoliko spregovoriti tudi o okoljski problematiki tu v odboru za kmetijstvo. Glede sledljivosti, mislim, da danes nimamo jasnega nadzora, kar zadeva proizvodno verigo in eh, žal, pa naj gre za Francijo ali druge države, nimamo dovolj inšpektorjev. In eh, ključno vprašanje za me je, označevanje. Od 1. januara 2017 moramo izvajati nadzor in približno vsak eh, peti produkt šele izpolnjuje zahteve, kar zadeva označevanje države izvora. Eh, kar zadeva označevanje izvora EU, eh, mislim, da s tem vsekakor prikrivamo transparentnost in mislim, da to označevanje izvor EU ne služi v čemur in zgolj kamuflira celo vrsto goljufi, spomnimo se vina, španske provenjence, oljčno olje, goveje meso in tako naprej. Skratka, sledljivost in označevanje sta dve ključni zadevi, če želimo resnično ponujati ljudem kakovostne proizvode, ki so tudi skladni z okoljskimi normami v evropskih državah. Hvala lepa, gospod Hojzlenk. Ja, gospod Url, v odboru za okolje ste imeli podoben eh, nagovor pred časom in ste se pridržovali nad eh, nekako dvema svetovoma. Politika, ki sledi eh, voljivcem in potem neodvisna znanost, eh, v katero moramo imeti brezmejno zaupanje. Mislim, da moramo vendarle malce korigirati to stališče. Kajti, če ta neodvisna zaupanja vredna znanost, takšna kot je, naredila toliko napačnih eh, Ocem DDT, atracin, PCB, lindan in tako naprej in tako dalje. Vse eh, temelječe na verodostojnih neodvisnih študijah, potem pa kar nekaj trudimo, a ja, no ja, pač ne. Skratka, eh, te neodvisne znanosti ni in politika ima zelo odločilno ulogo. Eh, in sicer je tista, ki odloča, ali nekaj uporabimo ali ne. To so odločitve, ki jih ne opravlja politika znanost, ampak politika. Tako da tu gre za nek konflikt med to neodvisno znanostjo, ki jo zastopate vi, in politiko. Eh, in to je mm, pristop, ki se mi zdi popolnoma neresen. To moram povedati. Z vašim delom bi bil zelo zadovoljen, če bi bilo tako, da bi dejansko opravljali neodvisne študije. Ampak pač vaša usoda je taka, to morate priznati, da v bistvu samo preverjate študije, ki jih izvaja industrija, preverjate, ali je vse skupaj smiselno, ali eh, vse skupaj nekako odgovarja schematike Evropske unije, nimate pa nobene možnosti v bistvu izvajati neodvisnih študij, nimate denarja, nimate znanstvenikov za to, tako da dajte se ne delati, češ da ste institucija, ki opravlja neodvisne analize. Vi, vi samo preverjate stvari in eh, na koncu koncu tudi vrednotite. No, če bi resnično bili v položaju, da znanstveno neodvisno te stvari preverjate in da bi bili neodvisni od industrije, potem mislim, da bi imeli popolnoma drugačno obravnavo strani javnosti. Kar zadeva uh, neonikotinoide, mm, tu vas bodo kritizirali drugi, ne jaz, ampak vseeno je to vznemirljivo vprašanje. Pravite, 97% uh, eh, hrane je neoporečne, ampak po meni je tudi tiste preostale 3% preveč. Če pogledamo uh, upad biotske raznovrstnosti in uh, uporabo pesticidov, ali bi tu potrdili, da obstaja neposredna povezava med tema dvema pojavoma ali ne. Hvala. Hvala lepa, gospod Bove. Gospod Url, v veliko veselje mi je, da vas vidim tu dolga leta že delam z EFSO in uh, zahvaljujem se gospodu Tarabeli, ki je spomnil na afero Banati, kajti ta afera je EFSI omogočila, da opravi pomembno delo v smislu pridobivanja večje neodvisnosti v smislu neuskrižja interesov in brez te afere ne bi naredili tako hitrega napredka. In to pomeni, da imamo resen problem. Namreč, tu bi rad zadeve ločil na več delov. Prvi del, znanstvena zgodba. Tu nas resnično skrbi vprašanje metodologije, kaj ti vsakokrat, ko se nek proizvod ovrednoti, oceni, sta dokumenta, oba dokumenta, na katerih se upravlja ta ocena, dokumenta, ki jih pripravljajo podjetja. To vidimo z Monsantom, z Bayerjem, z Singento, s komarkoli. To so tisti osnovni dokumenti. Potem pride pa znanstveni odbor, ki potem pogleda, ali je literatura, ki nakazuje iste rezultate, ali pač nasprotne. In tu eh, potem stvari postajajo nekako eh, pristranske, kajti temeljni dokumenti so dejansko dokumenti podjetij. Tako da mislim, da moramo narediti korak v stran od teh povezav. Kajti, če so temeljni dokumenti pri eh, krojeni oziroma pri stranski, bo tudi nadaljevalno delo pri stransko. Danes vsi vemo in se vsi strinjamo, da mora ta agencija biti neodvisna in vi se interno zavedate te problematike. Ampak eh, samo en način je, kako biti neodvisen, denar. To vemo vsi. In če hočemo, da bomo imeli agencijo, ki bo res neodvisna od industrije, moramo v evropskem proračunu imeti vsaj še 50% več sredstev. Ne moramo si predstavljati neodvisnosti brez denarja. Tega preprosto ni. Tako da mislim, da bi eh, bili tu resnično inteligentni in izkazali inteligentnost, če bi eh, dojeli, da če želimo neodvisno EFSA, potrebujemo denar, potrebujemo sredstva in potem bi resnično lahko imeli strokovnjake na vseh teh področjih, neodvisne strokovnjake, ki ne bodo opravljali drugih del ob strani in na ta način bomo eh, lahko se uspešno ognili na skrižju interesov, kajti zdaj smo tam, ker nimamo izbire. Denar za EFSO, več denarja za EFSO je edini garant neodvisnosti. Črpali že bi zgošali. Ja. Tako, s tem smo izčrpali prispevke poslank in poslancev. Ne vidim več drugih prošenj za besedo, tako da sedaj prosim gospoda direktorja eh, za odgovore na vprašanja. Če vam uspe v 15 minutah, bomo hvaležni. Če ne, pa tudi v redu. Thank you very much, Mr. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala poslanke in poslanci. 20 vprašanj v 50 eh, minutah oziroma v 15 minutah naj bi se odzval na nje, to bo težko. Gospod pove, naj začnem pri njem, več denarja za EFSO. Ja, to bi bilo lepo. Ne pozabimo, da je Evropski parlament eh, eden od tistih, ki odločajo o proračunu. Morda bi morali ločiti eh, tem, teme neodvisnost, potem podatki in tako naprej. Torej, naj naj začnem s podatki. Uredba, ki jo je potrdil ta parlament, zahteva od tistega, ki vloži prošnjo za nek nov eh, proizvod, Eh, da mora dobiti odobritev, da gre za varni proizvod. To velja za vse, za farmacevtska sredstva, za zdravila, za prehrambne izdelke, živila in tako naprej. Takšen je pač zakon, takšna je ta uredba. In če naj bi se stvari spremenile, potem je to pravo mesto, da se začnejo spreminjati. Zakonodajalca, svet in parlament bi morala spremeniti metodo ocenjevanja in opravljanja študij. Situacija sedaj je takšna, da morajo prijavitelji priti k nam z dovolj debelo dokumentacijo, kjer eh, imamo eh, opravljene študije po metodologiji, ki si jih izmislijo podjetja sama. Ima, nimamo nekih svetovnih standardov, kako ugotavljati kancerogen, kancerogenost eh, določene snovi pri miših ali eh, podganah. To pripravijo v laboratorijih, ki so eh, potrjeni, ki so znani, ogledni, ampak vseeno imamo dvome, ne zaupamo tem podatkom zaradi tega, ker je te študije naročila industrija. Ni neka neodvisna organizacija kot EFSA ali Agencija za zdravila, ki je to naročila. No, če hočemo to sprejeti, je treba politično se odločiti, da se to spremeni. Mi ne moramo tega spremenjati. Mi moramo uporabljati podatke tistega, ki vloži prošnjo, plus vse ostale znanstvene dokaze v literaturi. Za glifosat smo proučili 700 različnih študij in znanstvenih publikacij. Seveda ne samo iz industrije, temveč vse, ki so na voljo v znanstvenih krogih. Naj vam en primer samo navedem. V ZDA sedaj opravljajo večgeneracijsko študijo o toksičnosti ene od eh, kemičnih snovi. In okoli 30 milijonov dolarjev bo stala samo ena takšna študija. Mi pa ocenjujemo na leto na stotine takih študij. In če mislite, da bi EFSA lahko naročila in plačala takšne študije, ne govorimo o petih dodatnih milijonih evrov, temveč o stotinah do, eh, milijonov evrov. In politična odločitev bo morala pasti, ali je družba pripravljena plačati za te študije iz svojega proračuna, ali pa morajo eh, podjetja, ki hočejo trditi proizvod, to plačati mi ocenjujemo vse študije o dizajnu, o statistični prepričljivosti in podobnih. In na ta način smo prepričani, da lahko ocenimo študije, ne glede na to, kdo je te študije naročil. Če ocenimo, ugotovimo lahko, ali je zanesljivost dokazov visoka ali ne. Imamo svoje metode za to, to so metode, ki jih uporabljajo po vsem svetu in če bi hoteli to spremeniti, bi potrebovali odločno politično spremembo. Ker zadeva neodvisnost naših ljudi, to je nekaj, kar ste tudi spraševali, kako neodvisni so naši ljudje. Naših 450 zaposlenih mora spoštovati pravilnik o eh, zaposlenih, imajo letne preglede, so neodvisni in delujo tako kot eh, zaposleni v Evropski komisiji, samo da mi imamo petletne eh, delovne pogodbe, niso pa funkcionari. In potem se uporabijo strokovnjaki iz držav članic in to je dobra odločitev zakonodajalcev. Na ta način namreč lahko sodelujemo z strokovnjaki. Recimo, če govorimo o insektih za krmo in živila, lahko se obrnemo na najbolj ugledne znanstvenike, ki imajo eh, znanje eh, o tem in jih povežemo z, v, v delovne skupine. Gospod Boven, gospod Heusling, veste, da imamo zelo odločno politiko neodvisnosti, vsak, ki pri nas dela, mora eh, podpisati izjavo o interesu. 8 tisoč takšnih izjav ocenimo vsako leto v zvezi z 35 tisoč eh, točkami našega delovnega programa. To je veliko breme, ampak to počenjamo zato, da zagotovimo, da so naši znanstveniki neodvisni. So lahko popolnoma neodvisni, povsem neodvisni. Ne vem, tukaj moramo biti malo bolj pragmatični. Raziskovalci na univerzi v okviru raziskovalnega programa Obzorje 2020 so prisiljeni zaradi javno-zasebnih eh, partnerstv opravljati raziskave tudi v industriji. In industrija ima Eh, hoče imeti najboljše raziskovalce za svoje delo. Če danes niste uspešni v industriji, ne morete raziskovati. Potem pa pridejo ti ljudje k nam v EFSO, pa rečemo, a oprostite, raziskovali ste v industriji, torej niste za nas primerni. Tukaj gre za politično napetost. Po eni strani hočemo imeti inovativno Evropo, konkurenčno Evropo, hočemo, da eh, pospešujemo raziskave in razvoj, po drugi strani pa ko gre za oceno varnosti, hočemo imeti popolnoma neodvisne znanstvenike. Tukaj moramo biti pragmatični, moramo imeti eh, trdno politiko neodvisnosti, da se izognemo na skrižju interesov, ampak potrebujemo ljudi, ki so delali v realnem življenju z realnimi problemi, so upravljali realne raziskave. In tukaj ne gre za črno-belo sliko. Gre za politiko, gre za izvedbene ukrepe, sedaj to politiko Eh, dopolnjujemo. Javna posvetovanja o tem trenutno potekajo. In želim povabiti tudi vas, da prispevate temu javnemu posvetovanju pri pripravi naše nove politike o neodvisnosti. EFSA ima najbolj strogo politiko neodvisnosti, ki jo lahko najdete v Evropi. Je popolna? Ne, ni. Ni popolna je pa ravnotežje med eh, znanstveno odličnostjo in znanstveno neodvisnostjo. In to ravnotežje je naš izziv, ki ga sprejemamo, o njem smo popolnoma jasni. Vsako izjavo interesov za tisoče znanstvenikov, s katerimi sodelujemo, lahko preberete na spletni strani. Tukaj ni nobenih skrivnosti. In še nekaj o podatkih, o transparentnosti, preglednosti v zvezi s glifosatom ste spraševali rekli ste, kako to, da ne eh, objavite vse študij, ki jih uporabljate pri svojem delu. Ampak lahko si predstavljate, če nekdo investira milijone evrov v svojo študijo, da bi dobil odobritu, potem ljudje pravijo, to je moja intelektualna lastnina, ki je v Evropi zaščitena. Industrija ne želi tega, da bi nek drug konkurent uporabil to študijo, šel z njo v Brazilijo ali na Kitajsko, dobil Eh, dovoljenje za trženje na podlagi študije, ki jo je opravilo in financiralo neko drugo podjetje. Torej, ravnotežje, transparentnost, odprtost na eni strani, na drugi strani naše obveze, zaveze, da ščitimo intelektualno lasnino. Ponovno, to ni črno-bela slika, gre za odločitev, ki jo moramo sami uh, sprejeti tudi na podlagi um, sodne prakse Evropskega sodišča, ki nas vodi skozi te motne vode. V zvezi z konvencijo iz Arhusa, Arhuško konvencijo, smo nedavno dobili nekaj eh, sodb in štirje člani Evropskega parlamenta so zahtevali dostop do javnosti, do vseh podatkov o glifosatu. In prvič smo sprostili deset tisoč strani eh, surovih podatkov, zato da bi lahko eh, jih znanstveniki pregledalo. Hočemo, da se naše delo eh, nadzoruje in eh, se preverja. To je tako imen organiziran skepticizem znanosti. To želimo, ampak ne moremo vsega dati na spletno stran. To bi bilo proti zakonom. Imamo, delamo v pravnem okviru, ki ste nam ga vi dali. A nekaj minut mi je še ostalo. Na hitro bom pregledal ta vaša vprašanja, ker ti vem, da nisem vseh pokril. Gospod Dorfman je spraševal, ali je dobro iti pri uh, ostankih pesticidov pod minimalno uh, raven. Jaz mislim, da je maksimalna raven varna raven. Če gremo pod to, je hrana so živila varna. Vse, kar je nad tem pragom, pa je vprašanje kakovosti. To je nekaj, kar ne bi smelo biti poveda, povezano z varnostjo. Če hočejo ljudje imeti nižje kakovostne standardi, potem je to možno. To je del eh, diferencijacije na trgu. Ne sme pa ta meja biti takšna, da ni takšen proizvod več varen. Gospa Juso govorili ste o naši politiki neodvisnosti, tudi z vami sodelujemo in želimo sodelovati, ko gre za uh, sedaj prenovo naše politike o transparentnosti. Z veseljem bomo upoštevali tudi vaše predloge in pripombe. Naslednje vprašanje. Kako pridobivamo znanstvenike, ki jih uporabimo? To so ljudje, ki so zaposleni na univerzah, organizacijah za ocenjevanje tveganja in raziskovalnih organizacij eh, držav članic. Oni ostanejo zaposleni države članice. Država članica plača njihovo plačo, pokrije njihovo plačo. In to je problem ti delodajalci nam včasih rečejo, ja, lahko imate mojega znanstvenika nekaj časa, ampak tisoč evrov na mesec mora biti njegova plača, ki nam jo boste vrnili. Mi pa tega nimamo, tega denarja. Torej, sistem je zasnovan na prostovoljcih, ki so zaposleni v raziskovalnih organizacijah v državah članicah in delodajalci jim omogočijo, da delajo za nas 50, let, 50 eh, dni na leto. In to 50 dni je kar dovolj. Več si jih enostavno pravijo delodajalci, ne moremo privoščiti, da, vam, da bi jih namenili za vaše projekte. Če bi to naredili, bi lahko zaprli vrata. Torej, ta evropski model je pameten, je pa delikaten. Potrebujemo politično podporo držav članic, ki morajo še vedno najboljšim ljudem dovoljevati, da delajo za Evropsko unijo pri ocenjevanju Eh, tveganj. To je verjetno največje tveganje, ki nas čaka v bližnji prihodnosti. Torej, kako pritegniti znanstvenike, ne da jim plačamo, ne da imamo pogodbe z njimi in ne da bi jim lahko ponudili velike eh, raziskovalne projekte in eh, znanstvene publikacije v znanih revijah. To je največji problem za nas in za vas. O neonikotinoidih ste nekateri spraševali. Vemo, da je leta 2013 eh, bil spre, bila sprejeta prepoved. Eh, komisija je od nas zahtevala, da zberemo tako imenovane potrditvene podatke in to smo naredili lani. Sedaj pa na novo ocenjujemo vse, eh, vsa področja uporabe neonikotinoidov in novembra letos bomo objavili novo poročilo o tem, o tveganju teh snovi, ne glede na njihovo uporabo v Evropi. Potem bi guidance dokument, ali ga uporabljamo, nastavi leta 2012, o njem smo se eh, pogovarjali z državami članicami leta 2013 in 2014, še vedno teh eh, smernic. Eh, stalni odbor ni sprejel, kajti nekatere države članice imajo še pomisleke. Za neonikotinoide pa bomo eh, na prošnjo Evropske komisije uporabljali ta, te smernice, ta dokument s smernicami, guidance document. Gospod predsednik, veliko bi še lahko povedal, ampak mislim, da se naš čas izteka. Želel bi vam odgovoriti na vprašanja, na katera nisem mogel ustno odgovoriti v pisni obliki, če lahko. Lahko sem z vami tudi v stiku, kadarkoli bi to želeli, tu oseb, na, osebno, da se pogovorimo o teh podrobnostih. Z veseljem bi prihajal k vašemu odboru vsak koleto enkrat. In Tako kot je to običajno več, se vsi skupaj naučimo iz vaših vprašanj kot iz mojih odgovorov. Zato sem bil vesel, da sem slišal toliko vprašanj in hvala še enkrat za priložnost, ki ste mi jo dali. Hvala lepa za ta zelo zanimiv nastop. Mislim, da ste si pridobili kar veliko eh, točk med poslanci in poslankami glede na vsa stališča in eh, pisne odgovore, da bo naprej. Če kdo od poslank ali poslancev ni dobil odgovore, ki pa ga bi hotel dobiti, mislim, da si lahko dovolimo še kakšno dodatno vprašanje z vaše strani. Dobro, kot vidim, ni potrebe. Gospod direktor nam je očitno odgovoril vse. A, ja, seveda. Gospod Agnew, vse sem vedel, izvolite. Gospod Agnew. Kolega Hojsling eh, in eh, Flanagan sta tri minute porabila. Imam še eno vprašanje. Eh, za neonikotinoide, ali boste pre študije na terenu upravljene študije tudi uporabljali. Pri nekaterih naših čebelarjih je že do takšnih proučevanj prišlo. Poskušali so ugotavljati, kateri so ti, katere so te snovi, ki najbolj škodujejo čebelam. Če bi delali teste, preizkuse na terenu, bi bistveno več ugotovili, kaj ti laboratorijski preizkusi niso tako koristni. Hvala, gospod Jar. Še eno vprašanje v zvezi z neonikotinoidi. Nekoliko sem zmedel nekaj študij je, nekaj ni objavljenih in komisija je menda že prišla do uh, ugotovitev, tri snovi od teh ne neonikotinoidov naj bi uh, prepovedala, ampak mi ne vemo, kakšni so rezultati študij na podlagi česa je komisija prišla do takšnih uh, ugotovitev. To je politika, kot jo delajo v Kremlju. Torej, Je študija gotova, kdaj dobimo rezultate, je komisija že prišla do dokončnih ugotovitev in sklepov na podlagi te študije in kakšni, če je temu, kakšni so. Hvala lepa. Če nam lahko morda posredujete kakšno informacijo glede te teme čebel, to je zelo pogosto vprašanje in mislim, da bo zdaj spomladi teh vprašanj še več, tako da bi bili zelo hvaležni za kakšno informacijo s tem v zvezi. Izvolite, gospod direktor. Hvala. Ker zaveda zadeva neonikotinoide, seveda veste, da ne morem govoriti v imenu Evropske komisije. Mi smo objavili eh, lani v jeseni tri študije o, v zvezi s potrditvenimi podatki. Potrdili smo, da obstaja tveganje za čebele, polna ponovna ocena, pa bo uh, objavljena novembra letos. Nasplošno, kar zadeva čebele, pa tole. Agencija že več let opravlja študije glede zdravja eh, čebel in sicer hočemo celoviti pregled dobiti v zvezi z vsemi eh, faktori, ki vplivajo negativno na panje. Ne eh, lotevamo se posameznih recimo virusov in podobnih eh, vzrokov. Holističen pogled na dejavnike, ki vplivajo negativno na preživetje čebel hočemo proučiti. Imamo referenčni laboratorij v Franciji, kjer proučujemo zdravje čebel. Eh, skupaj s čebelarji bomo pa tudi v Evropskem parlamentu predlagali, da ustvarimo neke vrste eh, čebelarsko partnerstvo Evropske unije. Torej, mi se sedaj osredotočamo na holističen pogled, kar je seveda tudi um, zelo zahtevno delo, kajti treba je povezati med seboj vpliv različnih eh, negativnih eh, faktorjev, tako da bomo lahko ugotovili, kako lahko izboljšamo zdravje eh, čebel v Evropi. Hvala lepa. Tako, zdaj pa zaključujemo s to točko, še enkrat hvala lepa gospodu direktorju in eh, prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Zdaj bomo torej govorili o vprašanju podnebnih sprememb, tudi zelo zanimiva tema in eh, kot sem napovedal, no še enkrat hvala lepa gospod direktor, zdaj prehajamo na predstavitev vprašanja študije, ki smo jo naročili in sicer eh, nadaljne ukrepanje po konferenci oziroma podnebnih spremembah, predstavitev Inštituta za evropsko okoljsko politiko. Gre torej za posledice podnebnih politik za kmetijstvo EU. To študijo je naročil eh, politični oddelek eh, B. Namen pa je opredeliti globalni kontekst podnebnih ukrepanj EU in pa ugotovitev kako se je to v času spreminjalo, s posebnim podarkom na način, kako je bilo obravnavano kmetijstvo Unije v obdobju pred podnebno spremembo, v podnebno konferenco, pardon, v Parizu. E, torej, tu bo tudi govora o posteljicah COP21 na e, SKP in tudi o nedavnih spremembah eh, SKP. To je tema, kjer so pred nami zelo pomembni izzivi. Tu gre predvsem za vlogo skupne kmetijske politike in za to, v katero smer želimo, da teče razvoj po letu 2020, kar zadeva problem kmetijske politike toplogrednih plinov. No, v naših vrstah pozdravljam strokovnjake, gospod Kaylee Hart in pa gospoda Bena Erena iz Inštituta za evropsko okoljsko politiko iz Združenega kraljestva. V skladu z običajno prakso, torej najprej besede dobijo naši strokovnjaki. 20 minut časa imamo za vajeni predstavitvi. Najprej je na vrsti gospa Hart. Zdaj, ali boste imeli predstavitev eno za drugo, ali skupaj, ali kakorkoli, to je, to je vajna stvar. V vsakem primeru 20 minut za uvodni del. Še enkrat eh, dobrodošli, izvolite, beseda je vaša. Thank you. Thank you Hvala, gospod predsednik. Nekoliko drugače bova to delala. Jaz bom začel s predstavitvijo in potem dal besedo Kelly za drugi del. Hvala za povabilo, da lahko danes predstaviva to poročilo. Upam, da boste dobili izvod eh, te naših prosojnic, kajti zelo podrobni so vsi ti podatki, ko gre za vpliv eh, pariškega vsega podnebnega eh, sporazuma na SKP. Videli boste, da smo se osredotočili na to, kako SKP lahko prispeva k uresničevanju ukrepov za podnebne spremembe v Evropski uniji. Sam bom pred, predstavil dva dela te predstavitve, ko gre za eh, povezavo kmetijstva in podnebje, podnebja, vpliv v kmetijstvo na podnebje in obratno. In potem bom pregledal, kakšni so, kakšni je svežen ukrepov za podnebne spremembe v Evropski uniji, zlasti na področju kmetijstva, potem kakšna je vloga SKP-ja v podnebnih spremembah in kakšne so prihodne perspektive. Kar zadeva povezavo med kmetijstvom in podnebjem, je kmetijstvo kot primarni proizvodni sektor, tisto, na katerega vpliva podnebje na več načinov, ne glede na to, ali se podnebje sprememba spreminja ali ne. To lahko ugotovimo, če vidimo različne sisteme kmetovanja v Evropi. Na severu imamo krajše rastno obdobje, daljšo zimo, več padavin, če pa pogledamo južne države Evropske unije, gre za više temperature, za bolj uh, suho podnebje. Zaradi podnebnih sprememb se ti vzorci spreminjajo. Več eh, nihanj temperature imamo, imamo v nekaterih primerjih bolj tople zime in krajše, v drugih delih eh, daljše zime. Imamo tudi spremembo, kar zadeva dostopnost do vode. V nekaterih delih je preveč padavin, v drugih je preveč so prisotne. Suše imamo tudi vse več škode, ki jo povzročajo neurja, imamo tveganja zaradi požarov in tako naprej. Ker zadeva polščine in proizvodnjo, je vpliv škodljivcev in bolezni vedno večji in to po vsej Evropi zime so bolj tople, zato škodljivci ne, eh, se ne uničijo preko eh, zime, ki je hladna in zato jih je več prisotnih. Delno gre torej za naravni odgovor kmetijstva, ampak spremembe v podnebju sedaj vplivajo na kmetijstvo popolnoma drugače kot v preteklosti odziv poti, kmetijstva na te spremembe v podnebju je popolnoma drugačen. Kako vpliva kmetijstvo na podnebje? Na tri načine. Kmetijstvo je ver eh, emisij toplogrednih plinov, potem eh, prihaja do spremembe ravnanja z, eh, in rabo tal, tudi uporaba drugačnih goriv v kmetijskih strojih je tukaj tisto, kar vpliva na podnebje. V, vendar obstaja tudi možnost, da s absorpcijo eh, oglika in s skladiščenjem oglika kmetijstvo lahko absorbira nekaj emisij toplogrednih plinov in tukaj lahko kmetijstvo pomaga pri boju proti podnebnim spremembam v EU. In tretje, kmetijstvo prispeva lahko k zmanjšanju emisij tudi v drugih eh, sektorjih, recimo z ustvarjanjem obnovljivih virov energije, pa tudi z novo infrastrukturo, kot recimo z eh, turbinami za proizvodnjo proizvajanje veterne energije, solarnimi paneli in tako naprej. Na več načinov torej vpliva kmetijstvo na podnebje tako na pozitivni kot tudi na negativni način. Kar zadeva emisij v kmetijstvu, odkot prihaja večina emisij, verjetno vas veliko pozna tale diagram. Zelo daleč je to platno. Največ emisij iz kmetijstva prihaja iz enterične fermentacije. To je proces, ki se dogaja v prežvekovalčevih eh, eh, notranjih organih, prebavnem traktu. 42 odstotkov jih je od tukaj. Potem uporaba eh, naravnega gnoja na polščinah predstavlja 20 odstotkov. 15,4 odstotke vseh emisij v kmetijstvu. Kar zadeva živinorejo, ta v podnebnih eh, razpravah eh, doživlja veliko kritike, čez da prežvekovalci povzročajo veliko emisij. Ampak tudi eh, zemlja diha na nek način in povzroča emisijo plinov, zlasti toplogrednih plinov in, in sicer kar precej te številke veljajo za Evropsko unijo. Če pa pogledamo številke za posamezne države članice, so razlike med njimi zelo velike. Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo predstavljajo 44 odstotkov vseh emisij v kmetijstvu v EU. Štiri države, torej 44. Eh, Veri teh emisij so zelo različni v posameznih eh, državah. V nekaterih sektorjih imamo naprimer eh, sekvestracijo oziroma skladiščenje, ko gre za travinja in eh, v nekaterih drugih imamo druge vzroke, ki so prisotni. Ko gre za prispevek kmetijstva, eh, celotnega kmetijskega sektora, je treba reči, da 20 odstotkov vseh emisij povzroča kmetijstvo številke, ki so tukaj prikazane, kažejo raven emisij brez eh, emisij zaradi rabe tal oziroma eh, pogozdovanja. O to bom kasneje nekoliko bolj natančno opisal. Tudi tukaj gre za različne situacije po državah. Videti je, da bo kmetijstvo vedno več emisij povzročalo s časoma. Tore, tole je ocena ko smo sprejemali okvirne podatke. Na sredini imate podatke za leto 2030, na levi pa za 2050. Sčasoma sicer prihaja do znižanja eh, emisij iz kmetijstva, ampak ne do tolikšnega znižanja, kot je prisotno v drugih eh, sektorjih. Pomeni naslednje kmetijstvo bo vse več emisij spuščalo v zrak kot ostali sektori gospodarstva. Torej, treba se vprašati, kaj počnemo v Evropski uniji, kakšne okvire imamo in kje smo v procesu odzivanja na pariški sporazum. Kje smo danes do 2020, to je ta, to okviro, to je po, po, na, po, na, po, nastalo na podlagi kiotskega protokola, kjer smo določili cilje in energetski okvir do leta 2020. Kot sem že omenil, gre za različne načine obračunavanja in poročanja emisij, ko gre za različne dele kmetijstva. Imamo sklep o eh, delitvi naporov, Potem imamo zakonodajno podlagi rabe tal in tako naprej. Trenutno v kmetijstvu še ni treba oddelati obračunov emisij, temveč samo poročati o njih. No to pa se bo v predlogu za uh, okvir do leta 2030 spremenilo. Tukaj vidimo vse zadeve, kjer lahko uh, poveča kmetijstvo svoj prispevek k zmanjševanju emisij. Potem okvir 2030, eh, zasnovanje na pariškem sporazumu, 40 odstotno znižanje v Evropski uniji emisij eh, toplogrednih eh, plinov in 80 odstotno do leta 2050. Torej, to je bilo dogovorjeno v Parizu, ko gre za zmanjšanje naraščanja temperature pod dve stopinji Celzija oziroma ko gre za globalne cilje. Kako se Evropska unija odziva? Gre za strategijo EU za prilagajanje, ki zahteva od držav članice, da sprejmejo eh, ukrepe prilagajanja kot odziv na podnebne spremembe in kmetijstvo je tukaj ključni sektor imamo tukaj pregled obstoječih politik EU in eh, tistih, ki jih načrtujemo. Gre za novo direktivo o energetski učinkovitosti in podobnem. Še nekaj besed o tem, kako so emisije razdeljene po posameznih eh, sektori. LULUCF emisije, tukaj gre za CO2 plin, gre za odstranjevanje in za emisije, kot recimo eh, pogozdovanje oziroma eh, saditev novih eh, dreves, potem metan, tukaj je bolj povezano z rabotal, z metan, živinorejo in podobnimi emisijami. Kar je pomembno za predloge za obdobje 2030 je to, da sta ta dva predloga čim bolj fleksibilna. V direktivi o prezdelitvi prizadevanj se predlaga določene spremembe, ki so povezane tudi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdovi in nekateri cilj bi tudi postali zavezujoči. Naj povem, kakšne so emisije v vašem državi članice, kar, kar vidite je razpredelnica delež kmetijstva v emisijah, ki niso CO2. Torej, tu gre za različne emisije, ki izhajajo iz različnih delov uh, uh, sektorjev. In vidimo, da recimo na Danskem, Litvi in Latviji so zelo visoke ravni emisij, na Malti in Italiji pa so recimo najnižje. Če gremo naprej na leto 2030, vidimo razliko sedaj na te prosojnice glede ciljev, ki jih imamo za obdobje do 2040, za države članice. Imate zelene stolpce, ki so cilji do leta 2020 otemeli, mm, pač odvisno od BDP in bogatstva držav članic in tudi upošteva se zmogljivost vzhodnoevropskih držav, da dosežejo te eh, okoljske cilje. Potem vidite rumene eh, stolpiče, ti so povezani z, z zahtevanjem zmanjšanja emisij, ne bomo več eh, dopuščali um, izjem za poviševanje. Torej, Potem tu vidimo določene fleksibilnosti znotraj rabe tal, spremembe rab tal in gozdarstva. Dejansko je težko uh, upoštevati tudi to, da imamo različne cilje znotraj kmetijstva, ki jih je treba upoštevati. In vprašanje je res, koliko kmetijstvo lahko v sektorjih LULUCF izkoristi možnost nadomeščanja recimo s pogozdovanjem ali čem podobnim, tako da bi dosegli cilje iz odložbe proces prizadevanj. Največji delež je pri državah ostrelitva Latvija, Irska in Danska in to je seveda odraz kmetijskih emisij v teh državah. Vendar to Eh, to pa vse mora biti uravnoteženo. Ne morete z, eh, zvišati emisij tako, da pač pogozdujete več. Torej, če kmetijstvo izrabi določeno fleksibilnost, eh, potem mora sektor LULUCEF še bolj si prizadevati za to, da smo koherentni, ko gre za kmetijstvo in ko gre za ukrepe LULUCEF. In še zadnja točka, preden predam kolegici. Kaj to pomeni za kmetijstvo in kako lahko ukrepamo? To je lahko res izziv. Določeni cili so res zahtevni, vendar veliko ukrepov in dejavnosti je, ki jih kmetijstvo lahko uporabi in ki jih je že. Nekatere smo že preskusili in so na voljo. In tu gre za vprašanje eh, sprememb pri obdelavi tal, uporabo nadomestnih eh, Eh, rastlin in tako naprej. Ko gre za sektor LULCF, lahko stvari počnemo tudi tako, da vzpostavljamo petijsko gozdarske sisteme in s tem izboljšamo odstranjevanje emisij. Sedaj pa bom dal besedo Kril, da pove, kaj glede podnebja v povezavi z SKP. Če gremo naprej na potencijal SKP, da spodbuja podnebne ukrepe. Kot veste, se je SKP precej razvijal in podnebni cilj so vedno bolj pomembni v zadnjih letih, pa še posebej. In sedaj je to eden od treh ključnih ciljev SKP pri uh, trajnostni rabi verov in podnebnih ukrepih. In ima tudi sam svoj specifičen cilj mora si prizadevati za prilagajanje podnebnih sprememb in zmanjševanje podnebnih sprememb. Torej, imamo okvir in številne instrumente, ki lahko izboljšajo uh, dosežke na, podro na področju podnebnih uh, sprememb oziroma boja proti njim. In prav tako v večletnem večjem okviru obstaja obveznost uh, da se 20 odstotkov od proračuna uporabi za podnebne ukrepe. V delovnem dokumentu komisije je zapisano, da bi vsaj pol tega morali nameniti preko SKP-ja. Torej, sedaj se uporablja metodologija spremljanja in nekateri se to zdi nekoliko pretirano ocena. Dejstvo je, da veliko instrumentov je in ukrepov, ki že obstajajo znotraj SKP-ja, ki lahko vplivajo na podnebne ukrepe. Tu gre od nasežne skladnosti, dobrih standardov za kmetijstvo, potem vprašanje glede tal, potem ukrepi za skladiščenje oglika preko gozdov. E, torej, to so vsi ukrepi za varovanje grmičevja in drevja. Potem imamo sistem svetovanja, glede novih zelenih ukrepov v prvem stebru in glede porabe denarja v stebru za razvoj podeželja. Imamo nova zelena neposredna plačila, ohranjanje pašnikov ima e, z enega cilja ravno skladiščenje oglika in v drugem stebru imamo številne ukrepe, različne vrste ukrepov, ki jih lahko uporabimo glede obladovanja tal, glede naložb in glede svetovanja. In obstaja tudi velika fleksibilnost državna članica, glede je, kako bodo to izvajale. In v zadnji reformi je več fleksibilnosti tako v prvem kot drugem stebru. To pomeni, da doseganje teh ciljev je v veliki meri odvisno od tega, kaj države članice počnejo v smislu ukrepov, kaj ponuja kmetom. To seveda vpliva na to, kaj jim je na voljo, do če se imajo dostop. Seveda pa treba spodbuditi kmete, da potem v praksi izvajati ukrepe. Kaj lahko vidimo, ko gre za izvajanje doslej. Tu bi rad dejala, da, da doslej smo imeli omejene ambicije držav članice, da bi res uporabili ukrepe, ki so na voljo za podnebne namene. Lahko vidite, da podnebje ni zavezujoč element sistema za svetovanje kmetom, potem ohranjanje pašnikov ni obvezno, v številnih državah lahko ponovno zasadite te pašnike in potem se skladiščni oglih znova vrne v ozračje. In niso vse zemlje, ki so bogate z oglikom, um, zaščitene pred oranjem, kar je bilo potrebno, če prej želeli imeti še naprej skladiščen oglik tam. Torej, ti ukrepi dajo na voljo celo vrsto orodij in fleksibilnost, ki je potrebna za to, da se lahko na podeželju dejansko odzivamo na te o, izzive. Vendar na tej razpredeljnici vidimo e, temo zeleni sektor. Torej, le 8 odstotkov programov se ukvarjajo z tem. Drugi cilji bi tudi lahko imeli podnebne spremembe kot sekundarni cilj, torej ne gre za to, da le 8% namenjenih podnebje, vendar to je vendar glavna številka in kot vidite je najnižja od vseh ciljev, ko gre za programska sredstva. In potem obstaja tudi velike razlike med državami članicami, kot vidite, države, ki so značne z oražno, so tiste, kjer imajo je prišlo do manjše porabe, zato v drugih pa več, nekatere pa sploh niso nič porabile denarja, zato recimo Nizozemska in Slovenija. Če se ogledamo več podrobnosti glede tega, kakšni so cilji, določeni za podnebje znotraj cilju RDP, kot vidite, so nekateri res nizki. Le 2,8 milijarde evrov je bilo dodeljenih za naložbe v energetsko učinkovitost in obnovljive energije. Zdi se sicer veliko denarja, vendar je to manj kot 2 odstotka celotnega proračuna za razvoj podoželja. Le 2 odstotka je bilo namenjenih za znaševanje emisij toplenih plinov. Na desni vidite ena, tudi 1,8 odstotkov to je številka, ki se nanaša na številke, ki so bile uporabljene za zajemanje ogljika. No, države članice bi morale upoštevati potencial zemlje oziroma ta za to, da skladišče oglik, za to, da bi na način lažje dosegle svoje cilje. Sektor mora zmanjšati emisije in SKP daje na voljo orodja za to, pa vendar se zdi, da ambicije niso velike vendar pa obstaja potencijal. Potem, kaj to pomeni za prihodnost? Moramo se soočiti z dejstvi. Če želimo doseči cilje iz prejšnjega sporazuma, bomo morali imeti neto ničelne emisije iz vseh uh, sektorjev do leta 2050 in zato bomo morali bolj upoštevati kako razmišljati o tem, kako lahko kmetijstvo doseže te cilje. Zlasti zato, ker se bo delež eh, emisij iz, iz kmetijstva povečeval v času, ki je z drugimi sektorji. Vendar kmetijstvo ima več ciljev, zato moramo upoštevati to, da pač kmetijstvo po eni strani mora zmanjšati emisije, po drugi strani pa tudi mora proizvajati hrano in tudi pomeni delo in storitve. Skratko, vse to moramo uravnovesiti, vse te zahteve, ki so povezane s podjetnim sektorjem. Ne obstaja potencijal za ukrepanje, ki pa se še ne dogaja. Naj mm, izpostavim to, kar smo že prej omenjali. Obstaja pa ukrepe, ki so relevanti za vse sektorje, tako za poljedelstvo kot za živinorejo. Vendar moramo priznati, da kljub tem potencijalu bodo učinki različni, odvisno od tega, kje se kakšne ukrepe izvajajo. Torej, kako pa v prihodnje? V poročilu predlagamo številne zadeve, zlasti glede zbiranja podatkov. Eden od težav, ki smo identificirali, je to, da moramo videti, kakšne so kmetijske prakse na terenu. Moramo razumeti, kakšen je njihov potencial za blaženje podnebnih sprememb. Dejansko je to težko ugotoviti, kakšen je pravi potencial v tem sektorju. Vendar kljub temu, ena stvar, ki jo moramo storiti, je to, da imamo jasne cilje, da se določimo jasne cilje za sektorje, moramo imeti vizije in večstopenski pristop glede tega, kako bomo dosegli zmanjšanje e, emisij v tem sektorju kot celoti. No, predlog glede upravljanja, glede uredbe o upravljanju predlaga, da bi države članice morale pripraviti dolgoročne eh, strategije z petletnimi načrti in to tudi na področju kmetijstva in, in gozdarstva. Torej, s tem bi začeli ta proces. Potem imamo tudi vprašanje, ali potrebovali cilje glede kmetijstva kot celote. Če recimo določimo e, cilj za kmetijstvo, ali bi to spodbudilo delovanje na tem področju. In ne smemo pozabiti tudi na popraševanje, na porabo moramo tudi že tem, ko bi zmanjšali popraševanje po proizvodni tistih stvari, ki povzročajo to progledne probleme, morali bi zmanjšati porabo uh, živalskih in mlečnih proizvodov in moramo zmanjšati število od, odpadne hrane. Moramo zagotoviti, da potrebujemo politike za financiranje teh dejavnosti na terenu oziroma določene uh, ukrepe že imamo, vendar moramo potem spodbujati kmete, da to tudi v praksi izvaja, torej to, kar že imajo na voljo. Hvala. Za... Najlepša hvala za te predstavitve oziroma ti dve predstavitvi. Mislim, da nam je to marsikaj razjasnilo in nam bo tudi omogočalo lepše in boljše sodelovanje z tudi odborom za okolje, z odborom za gospodarstvo in da bomo tu na tem področju torej tu torej moramo upoštevati tudi nevarnosti in učinke podnebnih sprememb. Tako, zdaj pa je čas za vprašanje in odgovore poslancev in poslank. Najprej gospod Flenagan, izvolite. Hvala. To je bilo zelo zanimivo in zlasti zadnji komentarji, ki ste jih dali, me pravzaprav je privedlo mojega vprašanja. Pravite, da treba pripraviti scheme na pravi način, da bomo dosegli rezultate. Imamo težave na Irskem in sicer za schemo Green Low Carbon Agri Environment Skin, torej to je torej eh, zelen zakon, vendar imamo eh, ljudi, ki eh, jim še niso bila plačena plačila. No, težko dobimo ljudi, da sodelujo pri tem, potem pa če še ne plačamo, je pa to res vse težav. Sedaj ne kritiziram EU, bi če bi lahko, vendar zdi se, da želimo poenostaviti nekaj, kar ni sploh zapleteno v prvem stebru in zelo počasi poenostavljamo drugi stebr. Torej, zanima me, kakšno je vaše mnenje? Ko, ali, ali lahko sedaj kritiziram EU, morda je dobavna veriga predolga in potem se za tega nič ne stori na koncu. Pa še nekaj. John Clark je bil tu in je govoril o podnebju, o trgovinskih sporazumih prejšnji teden. Govoril je relativni komplementarnosti. To nekaj pomeni, sem pogledal in pomeni to, da Po njegovem mnenju ne bomo pošiljali goveda čez oceana in potem od njih uvažali njihovega. Vendar vseeno, naj bi ta relativna komplementarnost pomeni, da morda ne vemo, kaj iz, uvažamo, oziroma pravi, da uvažamo madlje. Govori o trgovini, ki po eni strani škoduje planetu in potem po drugi strani torej želimo pomagati okolju, po drugi strani pa ga uh, uh, uničujemo. Ne vem, mislim, da to le daje gorivo euroskeptikom. Hvala lepa, po dve minuti vsak, ne več, dve minuti, gospod Agnjo. Pred 31 leti sem bil na konferenci na, na, na univerzi East Anglia glede podnebnega segrevanja in tam so nam rekli profesor, Hawk in še nekateri drugi so rekli, da čez 30 let, torej lani, bomo videli popolnoma drugačno podnebje. Suha, vroča poletja in mračne eh, zime, dvig oceanov, vse to se nič ni zgodilo. Sam sem kmet že od leta 71 in svojo najbolj hladno zimo sem doživel pred šestimi leti. Moje, moje predelki so zmrznili v zemlji. To se mi prvi zgodilo v vsem tem času. V pariškem sporozumu celo piše, da je bolj pomembno, da dobimo hrano, kot pa da izboljšamo podnebje. To se mi je zdelo dobro, vendar EU želi ti dlje in daj nekašne zaveze, cilje državam članicam. Torej, mi pač ta plin CO2 potrebujemo. Torej, mislim, da bi lahko uporabili manj pesticidov, manj živine in številne države članice bi to morda lahko ustrele, vendar. Irska in Danska, mi ne moremo, vi, ki tu sedite pred nami, se zavedati, da bo živinoreja na koncu plačala ceno. No, morda bomo na koncu uporabili ta sredstva, teh 20 odstotkov, o kateri ste govorili, za to, da bomo plačevali kmetom, ki ne bodo vse več ukvarjali z vinorejo. Potem omenili ste odpadke, odpadno hrano. No, zaradi sledljivosti kmeti več tega ne morejo uporabiti. In eh, kaj se dogaja sedaj? Koruzo gojimo zato, da ga potem uporabljamo kot krmo za živino. Torej, to so stvari, ki jih moramo imeti pred očmi. Hvala lepa. Morda Niste pravočasno pobrali tega krompirja in vam je zato pomrznil. Gospod Vazon. Pan posel Vazon. Oui, merci, Vazon. Hvala lepa. Veste, da številni kmetijski sindikati menijo, da so, da je COP COP21 le spodbudil finančne špekulacije. COP21 je pravzaprav odgovoren za koncentracijo pol, pa tudi za deforestacijo in uničevanje zalog oglika. Podnebne spremembe so realno za kmetijstvo. Naj omenim vinogradniki v 30 letih in so se, uh, se letina za dva do tri tedna premaknila v, torej je bila prej kot načrtovano, kar je ogromno. In da seveda tudi vpliva na kakovost trte, recimo v Val de Loire, v dolini Loare, je prišlo do zvišanja temperature za eno stopinjo v desetih letih. To se je zgodilo tudi v južni Angliji. V Združenem kraljestvu se je povečalo število vinogradov zaradi tega njenovska politika se mora tega zavedati, kajti čez 30 let bodo nekatere proizvodnje povsem izginile, drugi produkti pa se bodo začeli razvijati. In mi se moramo temu prilagoditi. Vse države, moramo spraviti, ali vse države vlečejo v isto smer. Švedska, Francija, Nemčija si res prizadevajo v tej smeri. Kaj pa druge države članice? Mislim, da bi bilo nelojalno, če bi neke države, članice se držale zahtev prejšnjega sporozuma in to zelo resno, druge pa sploh ne. Poslušajel. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik, uh, ik wil danken voor de actie. En ik moet zeggen, ik heb. Voilà. Torej, povedali ste tudi, ima se kaj pozitivnega, pravite, da je dobro imeti eh, kakovostna tla, da moramo poštevati tudi direktivo voda, želite si regionalizacijo in da moramo poštevati položaj kmetijstva in uporabo novih tehnologij. In eh, torej tudi tudi Zemlja je neke vrste surovina, o kateri moramo razmišljati kot o potencijalnemu, potencijalni možnosti za skladiščenje oglika. Na nizozemskem po zaslugi direktive o nitratih smo presegli težave, ki smo jih, uh, s katerimi smo se srečevali Morda bi v EU morali biti pogumni in bi morali bolj podrobno proučevati, kaj se dogaja s kmetijstvom, zato da bi tudi kmeti imeli več zaupanja in zato da bi zagotavljali uh, visoko kakovostnih tal. Ne upravljamo z fonda EFSI za to. Gospod Karthi. Hva, hvala podnebne spremembe so nekaj, kar nekateri zanikajo, vendar drugi niso zanikovalci podnebnih sprememb. To so kmetje, ki pričajo iz prve roke, da se podnebne spremembe dogajajo. In v številnih primerjih jih to neposredno ogroža poljedelci v mojem okrožju so bili priča poplava na področju, kjer prej nikoli ni bilo poplav. Torej smo priča dvigovanju ravni eh, rek in torej tega se res moramo eh, zavedati. Kmetje so obupani, hkrati pa so tudi entuzijastični, želijo si odigrati vlogo v boju proti podnebnim spremembam in želijo sodelovati z uradnimi organi, tudi z Evropsko unijo. Pogosto, kot smo slišali, pa dobijo različne informacije glede tega, kaj bi morali storiti. Vem, da nekateri člani tega odbora bi, bi naredili, če smo še nišče, ne bi jedli govedine, vendar drugi pa zelo radi kdaj pojemo uh, kakšen zrezek. In strokovnjaki vam bodo povedali, da je najboljša govedina tista, ki. Uh, se, ki je torej predelek odprte živinoreje. Uh, in torej živine, ki so prosti reji. In potem pridemo v konflikt s tistimi, ki pravijo, da bi morali zmanjšati emisije CO2. Torej moramo imeti odziv na to na evropski ravni, moramo priznati to, da imamo, konflikt, da, da imamo različne cilje, ki so se med sabo v konfliktu. Mislim, da lahko. omenimo kontradikcije, ko gre za vprašanje politike bodje sprememb. Tu res pritiskamo na države članice, ki proizvajajo govedjeno. Po drugi strani pa podpisujemo prostorgunijske sporazume. Letos bomo uvozili 50 milijonov ton več govedene iz Kanade. To sploh ni smiselno, zlasti ne za kmete. Torej, moje vprašanje je kako lahko eliminiramo takšne kontradikcije. Kaj ti ena skupina uh, je prizadeta zaradi takšnih ukrepov in kmetije si želijo uh, spodbujati boj proti podnebnim spremembam, vendar po drugi strani so prizadeti, prizadeti, ko vidijo takšne prakse. To. Od kaputo. Si, eh, Hvala, gospod uh, predsednik in hvala tudi pročevalcem za odlično predstavitev te študije. To je gotovo zelo pomembna študija za naše dejavnosti. Spregovoril bom kot poročevalec v odboru za kmetijstvo za uredbo o porazitvi ali prizadevanju, ki ste jo omenjali v svoji študiji. Toliko je sedaj razprav s tem v zvezi v tem odboru, pa tudi v odboru ENVI glede um, zmanjševanja podnebnih posledic v kmetijstvu. Na deseti strani omenjate to, da je manj učinkovito in dražje, če združujem prizadevanja glede kmetijstva v upravi drug, z drugimi sektori, recimo v transportnem sektorju. Ali nam lahko date gotove podatke glede tega, kako ste prišli do takšnega zaključka. In s tem povezano me zanima, ali menite, da bi bilo treba razširiti uh, fleksibilnost LULU-CF, kot je določena v členu 7 družbe prizadevanj, za zmanjševanje Eh, emisij iz kmetijstva. Ali obstajajo kakšni drugi ukrepi, s katerimi bi izboljšali prispevek k zmanjšanju in hrambi oziroma skladiščenju CO2, zlasti preko ukrepov LULUCF. Hvala. Jala. Jala. Ja, hvala, gospod Jar. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. E, tudi jaz mislim, da so ti signali SKP in e, podnebnih sprememb oziroma podnebnega ohranjanja podnebja protislovna. No, nekaj primerov, ki na to kaže. Če izhajamo iz tega, da imamo cilj vse večje učinkovitosti, kar zadeva prehranjevanje prebivalstva, želimo zmanjševati eh, odpadke in tako naprej, to pomenilo, da bo vedno eh, manj kmetijskih mm, površin, Eh, ali to pomeni, da bo bolje, da sadimo energetske polščine eh, ali pa gre morda tu za kakšen drug pristop, ki je boljši. No, potem eh, uporaba fitofarmacijskih sredstev na na območjih posebnega ekološkega pomena, tudi z vidika pridelave stročnic. Teh 300 tisoč hektarov bomo potem eh, imeli v Južnji Ameriki, kjer se bo pridelovala soja eh, in že samo ta učinek pomeni 45 milijonov litrov dizla, ki ga porabimo za potrebe transporta. Torej zopet protislovan signal. Torej pri nas prepovedujemo ali onemogočemo pridelavo uh, fižola in eh, graha, potem pa to uvažamo in zato porabljamo energijo. Tako da morda bi morali v naši SKP dajati jasnejše signale, predvsem eh, pa zanesljive signale. Vsakih nekaj let namreč naši kmetje zdaj pričakujejo nove predpise. To, kar pa kmet potrebuje, je zanesljiva in stabilna kmetijska politika. Tu ne gre za toliko za denar, ampak za strategijo, da se lahko kmetje ki so konec koncev tudi podjetniki, na te, način, na te stvari ustrezno prilagodijo. Gospod Horsling, ja, k, mislim, da lahko stročnice pridelujemo tudi brez pesticidov, če tudi številni v ELS tega ne verjamejo, ampak to je izvedljivo in to tudi kažejo eh, številne biokmetije, tako da dobrodošli na ogled, eh, če je to treba pokazati. Zdaj, glede študije, nekaj vprašanj, kjer mislim, da prihaja do nekakšnega znanstvenega nesoglasja, ki ga je treba razrešiti. Prej ste omenjali metodo no tillage, eh, kot eh, da ne bi to bila učinkovita metoda za eh, varstvo podnebja. To je zelo kontroverzna metoda, Nemški inštitut je pokazal, da to ni podnebje prijazen ukrep in v številnih eh, nemških zvezdnih državah se tega ne zahteva več, kajti veliko študije, ki kaže, da tudi ima nobene zveze z podnebnimi spremembami. Kvečemu nasprotno, namreč večja zbitost zemlje namreč povzroča večjo proizvodnjo, večjo produkcijo smejalnega plina, kar ima tudi potem negativne posledice na okolje. Zdaj pravite, da bo 2018 imelo to praktično ničelno eh, posledico, ampak zakaj to tako postavljate v spredje, zato ker veste, da mm, konsekventno eh, kmetje to počno zgolj v povezavi z glifozadom in negativne posledice so potem tudi popolnoma eh, jasne. Vprašanje, ki me vedno znova preseneča, je, da mineralno gnojenje nikjer ni omenjeno. Morali bi morda izpostaviti, zakaj mineralna gnojila eh, pripisujemo zgolj kemični industriji, ne pa kmetijstvu, kajti vsak kilogram uporabe mineralnih gnojil pomeni porabo dveh kilogramov mineralnega goriva. Eh, tako da mislim, da bi morali iti bolj v smer ekološkega kmetovanja in pa trajnostnih sistemov, ki se lahko odpovedo umetnim gnojilom in manj vnosa tujih snovi. Vaše mnenje s tem v zvezi, prosim. Gospod Rope. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala za to zelo zanimivo predstavitev in tudi za vse delo, ki ga opravljate. Vse te informacije so zelo zanimive in koristne, ne le za nas, eh, poslance Evropskega parlamenta, ampak tudi za države članice, ki tako lahko vidijo, kako se lahko nadalje ukrepa za doseganje izboljšav. Čeprav razumem, v različnih državah, kot eh, naprimer tudi v Litvi, imamo kar nekaj zemljišč, ki so najskoriščena, približno pet odstotkov takšnih eh, zemljišč. Včasih lastniki sploh ne vedo, kaj bi s tem in čez nekaj let potem pride do zaraščanja, veliko je grmičevja, visoke trave na teh kmetijskih zemljiščih in uh, pri nas imamo jasno zakonodajo, institucije, ki tudi kontrolirajo takšne lastnike in eh, jih prisilijo v ustrezno obdelavo teh kmetijskih zemljišč, da so ta v dobrem uh, stanju. Zanima me, ali je takšna ureditev koristna, kajte včasih je neizkoriščena eh, zemlja eh, bistveno koristnejša za okolje kot eh, takšna, ki je v intenzivni drugi predelavi. Gospa Skotkite, hvala lepa. Verjetno boste slišali po mojem akcentu, da sem Britanka in da nekoliko drugače razmišljamo o SKP zdaj. Tako da je zanimivo zdaj razmišljati, kakšna bi bila skupna kmetijska politika, oziroma naša kmetijska politika, če ne bi bila omejena z ukrepi SKP. E, tako da sem si dovolila, da nekako razmišljamo popolnoma prosto, kar zadeva kmetijsko politiko v britanskem kontekstu. No to, o čemer tu govorimo, je zelo pomembno vprašanje. Vidimo, kakšen je pariški sporozum, vidimo, kako je z industrijo na globalni ravni. Mislim, da zdaj dojemajo pomen. Uh, podnebnih sprememb, da bomo počasi odpravljali uporabo fosilnih goriv, da mora eh, industrija in kmetijstvo začeti sodelovati drugače v prihodnje, ampak podnebne spremembe so seveda že prišle do najrazličnejših eh, točk preloma, pomislimo samo na taljenje arktičnega in antarktičnega ledu, tako da mislim, da moramo tako ali tako že zmanjševati izpust CO2 v našo atmosfero in sistemi upravljanja s tem, mislim, da že omogočajo eh, določene to vrstne. Eh, prakse. Rada bi izpostavila naslednje. Zelo zanimiv je vaš komentar, da je potrebno spremeniti prehrambene nevade. Evropšk, eh, Britanska stranka zelenih meni, da moramo iti v smer. Eh, prehranjevanja, ki eh, temelji na rastlinski hrani. Sama nisem prav zelo uspešna na tej poti. No, v britanskem kontekstu so predlagali uvedbo eh, DDV-a na meso kot luksuznega produkta. Kaj menite o tem? Prav tako me zanima, kaj menite o tem, da proizvajamo presežne količine eh, mleka. Sama prehajam iz eh, Južne Anglije, ker je veliko eh, mlekarskih obratov. Kako naj torej zagotovimo preživetje kmetov, če gremo v smer na rastlinah temelječe prehrane, torej rastlinske hrane? in potem glede kakovosti tal. Prav veliko na to temo ni v vašem poročilu, me pa zanima, kako neka živa tla lahko zadržujejo več oglika in eh, bakterije, ki se preživljajo z metanom, eh, bolje živijo v obdelovani zemlji in eh, verjetno je to povezano tudi z živinorejo in zanima me, kakšne študije so bile upravljene na trenu na to temo. Gospod Brennan, hvala lepa. Dve vprašanji. V vaših zaključkih opažam, da pravite, da je eden od problemov, ki smo ga imeli, ravno pomankanje jasnih ciljev, kar zadeva podnebne spremembe v kmetijstvu. Eh, na zadeve gledam v širšem kontekstu. Moje izkušnje v tem odboru v zadnjih dveh letih namreč kažejo, da je zelo opazno, da na evropski ravni kmetje ne podajo predloga, kako se lotiti podnebnih sprememb. Zdi se, da nekako niso vključeni v ta proces. In zelo trmasti so pri izpostavljanju nekih posebnosti kmetijstva. Do kakšne mere se strinjate s tem argumentom, eh, čež da je kmetijstvo posebna zgodba, kajti zdi se, da je kmetijstvo nekako bistvo številnih problemov, ki jih obravnavamo. Ali je res, da je kmetijstvo poseben primer ali pa si kmetje tu lažejo. Drugo vprašanje je, ali lahko podate kaj več praktičnih predlogov na podlagi dela, ki ste ga upravili, kajti zdi se, da smo zdaj v situaciji, kjer bo potrebno začeti ukrepati in ne samo govoriti. Hvala. Gospod Andrijo. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil obema govornikoma za to poročilo. Kar nekaj zadev je bilo tu povedanih. Tu smo v vprašanju kure in jajca. Če podnebje vpliva na kmetijstvo, potem tudi kmetijstvo seveda vpliva na, na podnebje, mora vplivati na podnebje. Zdaj podnebne spremembe, in to so dejali že številni kolegi, pomeni, da moramo na dolgi rok razmišljati o načinih eh, kmetovanja, ki jih eh, uporabljamo in vidimo, da se stvari v naših regijah zelo hitro spreminjajo. Če pogledamo kmetijske izzive, ki so pred nami, če pogledamo izzive COP21, ne moramo eh, kmetijstvu oduzeti odgovornosti. Seveda ni kmetijstvo edino odgovorno, ampak delo, ki ga upravljamo, jasno kaže, da se moramo tega vprašanja lotiti resno in odgovorno. No in seveda so tu tudi določene spremembe mm, kmetovanja, prej ste govorili o metanu iz živinoreje, govorimo tudi o prehrani ne le ljudi, ampak tudi živali, tudi tu. Mislim, da nas čaka cele vrsta različnih raziskav, da preučimo, kako lahko vse počasi spreminjamo te prakse. Nima smisla prehitro eh, te stvari početi, kajti kmetijstvo se bo uprlo, ampak sam sem eden tistih, ki meni, da mora tudi svet kmetijstva sodelovati pri ukrepih za zmanjševanje izpusta toplogrednih plinov. Tako da vidimo, da morajo določeni kmetje vendar tu biti bolj aktivni. Imamo turizem, imamo transport, imamo gradbeništvo, LULUCF, eh, raba tal, gozdovi, torej veliko mm, je ogljika, ki ga moramo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 sedaj besedo predajam obema panelistoma. 15 minut časa imamo. Um, Hvala lepa za vse vaše vprašanja. Mislim, da so vsa zelo relevantna bom eh, skušala odgovoriti na čim več teh vprašanj, potem pa bom eh, predala besedo še Benu. Ena od zadev, ki ste jih eh, pogosto omenjali, je vprašanje kmetijstva kot panoge v smislu doseganja ciljev proizvodne hrane in po drugi strani vloga kmetijstva pri podnebnih spremembah. In tu na tem mestu želim povedati tole. Mislim, da moramo nekoliko začeti drugače razmišljati o kmetijstvu in panogi kmetijstva in kako je to povezano z določenimi podnebnimi in okoljskimi prioritetami, kajti številne, številne ukrepi, ki so predlagani, ki bi bili pozitivni za podnebje, so dejansko tudi koristni za kmetijstvo z vidika ohranjanja kakovosti tal in tako naprej. In to pomaga celotni panogi postati bolj odporna na dolgi rok, ne le z eh, podnebnega vidika, ampak tudi z ekonomskega eh, vidika. To torej je pomembno eh, vedeti. No in ko govorimo o kmetijstvu, pogosto govorimo o kmetijstvu v smislu emisij drugih kot emisije CO2, tu so tudi emisije NOx, ki so zelo pomembne. Mislim pa, da moramo pogledati na rabo tal kot celoto. To mislim, da je eden edinih sektorjev, ki lahko oglik izuzema, oduzema iz eh, atmosfere. E, tu so potem tudi skladje za GLUCF, da se na ta način dosega e, cilje mitigacije. Tako da mislim, da je to zanimivo vprašanje. To vprašanje glede fleksibilnosti je vprašanje, ki je pomembno z vidika, kako zdaj naprej v smislu ukrepanja v sektorju kot celoti. In to, kar je pomembno, je ravno to. Ne moremo zgolj več sedeti križem rok. Kmetijstvo mora ukrepati. Ne more Eh, mimo tega. To je poseben sektor, saj zasleduje več ciljev. Ja, predelava hrane je pomemben cilj, eh, potem so tu še drugi cilji. Ampak, če ne začnemo ukrepati zdaj, če ne bomo začeli zdaj, eh, ukrepati, bo v prihodnje samo še teže, kajti leta 2030, 2040 bo treba ukrepati, če želimo priti do neto ničelnih emisij do leta 2050. Če je to naš cilj, potem se mora nekaj zgoditi in pomembno je, da poskušamo razmišljati o tem, kakšne so lahko te rešitve, namesto da čakamo 10 ali 20 eh, let in se na ta način zgolj odlaga tisto, kar se bo itek zgodilo. Um, potem je bil tudi specifičen komentar glede eh, posebnih eh, ekoloških območij. Eh, veliko delam na področju zelenitvenih ukrepov v okviru SKP in to, kar želim povedati, je, da so ta posebna ekološka območja ravno namenjena temu, da so ekološka in bioraznolikost, biotska raznovrstnost je eden njihovih ciljev in ni skladno s tem ciljem, da dovolimo, da se o pesticidi uporabljajo pri tej pridelavi. Kot je nekdo dejal, je vendarle možno pridelovati fižov in eh, grah tudi brez pesticidov, čeprav je verjetno produktivnost potem nekoliko nižja. No, ampak eh, ta mm, območja posebnega ljudskega pomena so 5 odstotkov celo, tak, eh, celokupnih kmetijskih zemljišč in z tega vidika je pomembno in vredno razmisliti o tem, ali bi tudi to vrstne vnose dovolili na teh območjih. Še nekaj sem hotela povedati. Ja, eh, manj oranja, to mislim, da je pomembno. In eh, nekaj ukrepov je, ki so relevantni in koristni le v določenih podnebnih področjih pasovih eh, pri določenih tipih tal. Eh, in eh, v sušnatih območjih na vzrazemlju nepreurana zemlja izkazuje večjo učinkovitost kot v zmernih območjih. No in tu mislim, da je treba pogledati dokaze, potrebujemo natančnejše študije o samih tehnikalijah, o samih znanstvenih vidikih, ki ždijo za tem in ki bodo pokazali, kaj dejansko lahko pomaga. Kaj ti znanost se vse čas razvija in resnično moramo razumeti, kakšne, kakšen potencial sploh nosijo različni deli Evropske unije, eh, kaj ti isti ukrepi ne bodo dali istih rezultatov posod, to je pomembno. Ben? boš odgovoril na nekatera druga vprašanja. Ja, hvala. Kaylee. Torej, če se navežem na vprašanje, ali je, so podnebni ukrepi dražji v kmetijstvu kot drugot, ali je kmetijstvo poseben primer ali ne. In potem bi zaključil z nekaj pozitivnimi eh, pogledi. Ali je kmetijstvo posebna zgodba? Sam sem veliko delo v transportnih biogorivih. In deset, več kot 10 milijonov kmetov v Evropski uniji je treba pomakniti k ukrepanju, če želimo kakšno spremembo v kmetijstvu. Če želimo spremembo v transportnem sektorju, pa to lahko storimo že s tem, da vplivamo na 25 proizvajalcev avtomobilov, naprimer, ali celo manj dobaviteljev goriv. Z tega vidika je pogosto lažje intervenirati v nekih drugih sektorjih, kjer imaš opravka z bistveno manj akterij kot eh, drugot. Pri kmetijstvu je to velik izjiv. To še ne pomeni, da je nemogoče in ja, so priložnosti, da se tudi kmetje na to vse odzove in kot smo slišali strani nekaterih komentarjev, kmetje iščejo načine, kako vplivati, ker tudi na njih podnebne spremembe vplivajo in če jim damo orodja za to, da ukrepajo s tem, ko uh, zmanjšujejo emisije, to mora biti pozitivno. Ali je dražje odlično vprašanje. V tem trenutku že izvajamo neke raziskave v smislu te tematike. Na strani 10 piše, da to temelji na pogosto neizpodbijani premisli, da je znanstveno uh, dražje ukrepati v prid podnebju v kmetijstvu kot v drugih sektorjih. To mislim, da potrebuje nekoliko podrobnejši mm, pogled. Če pogledamo potencijal kmetijstva v smislu zniževanja podnebnih eh, emisij, vse to je seveda odvisno od tega, kako sploh obračunavamo strošek eh, v sektorju, kakšne so cene obračunske, ki jih pripišemo posameznim aktivnostim. Eh, veliko lahko storimo v kmetijstvu in to kaže tudi ocena očinka, ki jih kaže podjetja in pa LULCF. Veliko emisij CO2 iz kmetijstva lahko preprečimo zelo poceni rešitvami z eh, ukrepi in aktivnostmi. Približno 8 in nekaj odstotno zniženje izpustov v sektorju je možno doseči popolnoma poceni v skladu z modeliranimi projekcijami, seveda. ampak seveda treba je imeti vpliv na 10 milijonov kmetov in to vse zahteva veliko različnih eh, ciljnih ukrepov v državah članicah, eh, primerno regijam eh, in podnebjem in tako naprej, sektorjem, želinoreja in tako dalje. Skratka, ni enostavno vprašanje, je pa priložnosti ogromna v tem sektorju in eh, seveda ni predrago ukrepati zdaj. Dražje bo, če bomo čakali in ukrepali šele kasneje v prihodnosti. Eh, nekdo omenja tudi, da bo živinoreja tista, ki bo občutila največjo težo. Ne pozabimo, da 38 odstotkov kmetijskih izpustov prihaja iz eh, kmetijsko-upravnih tal. Tako da se bo treba lotiti tudi eh, tega vprašanja tal, ne le vprašanja živine. In to je nekaj, kar se moramo zavedati in ti ukrepi morajo biti na nek način razporejeni. Glede pozitivnih vidikov, ja, zmanjševanje emisij je izziv in eh, mi kot sektor mislim, da nekoliko zamujamo v primerjavi z drugimi sektorji in to je jasno tudi pri znižanju emisij. Ampak to nikakor ni nemogoče in to nikakor ni predrago. Pozitivno je to, da sektor rabe tal, mislim, da lahko resnično prispeva k doseganju teh ciljev in mislim, da je veliko priložnosti, da ta sektor prevzame vodilno vlogo, namesto da bo viden kot tisti sektor, ki, ki preprosto mora samo zniževati emisije in tako naprej. Še zadnja stvar, ki bi jo povedal, preden eh, besedo ponovno dam Kejli. Kar nekaj komentarjev je bilo glede uvoza. Uvažamo ene zadeve, izvažamo druge. Nisem strokovnjak za trgovino, to ni moje strokovno področje, ampak vem pa, da je eh, učinek eh, selitve emisij tudi pomembno vprašanje. Če se mi torej lotevamo naših emisij s tem, da znižujemo pridelavo, da omejujemo mm, načine poslovanja v Evropski uniji ob konstantnem popraševanju po hrani ali pač določenih proizvodih, bo to pomenilo uvoz iz drugih delov sveta, z vedika atmosfere, atmosfera je apolitična, vseeno je, iz katere stranke ali države prihajaš, emisije so še vedno tu, ker proizvajamo govedino ali mandle ali karkoli v neki drugi državi. To je ključnega pomena, ko gledamo, kakšne potencijale imamo za znižene emisije v drugih sektorjih, kako se bomo na to odzvali. In to je tisto, kar je omenila Kelly glede potrošnje. O tem moramo razmišljati, ne le kot kmetijstvo, kot kmetijski sektor, eh, ne le kot eh, trgovinski sektor, ampak tudi kot potrošniki. Samo še eno stvar bi dodala, če se navežem na prvi komentar, ki smo ga slišali, na kar se nisem odzvala bom zdaj in sicer kako motivirati kmete naj ukrepajo. Mislim, da je to zelo pomembno vprašanje, ker ti ne gre zgolj za to, kaj zagotavljaš, ampak kako, če eh, hočemo neko uh, široko uporabo teh ukrepov na terenu. In ko razmišljamo naprej o tem, kako oblikovati in implementirati politike, je nujna neka večja, boljša kultura zaupanja, ki pa se je razvila med eh, kmetom na eni strani in eh, pristojnimi organi na drugi. To, kar se je zgodilo skozi eh, zadnjih nekaj let, je, da imamo zelo stroge inšpekcijske kontrolne režime, vse to z dobrimi nameni, namreč da se prepričamo, ali se neposredna in druga plačila prav uporabljajo, da vidimo, ali se javna sredstva ustrezno porabljajo. Ampak vse to lahko vodi tudi do odločanja, ki ne sprejema nekakršnih tveganj in to vodi tudi lahko v to, da kmetje preprosto ne ukrepajo na eh, terenu. Seveda je stvar držav članic, da sisteme ustrezno porabljajo zastavijo, da se plačila dejansko odvijajo. To ni nekaj, na kar uh, ima EU nujno velik vpliv, ampak uh, mislim, da si lahko pogledamo stvari, kot so ravni plačil, naravo samih spodbud in mislim, da lahko začnemo razmišljati tudi o tem, kako uh, se oblikujejo ta plačila, ali hočemo iti v smer uh, pristopa, ki tema ni bolj na rezultatih in tako naprej. Tako da mislim, da ko se pomikamo naprej, uh, imamo na voljo vse te, vsa ta urode, vse te ukrepe. In eh, velik razlog, zakaj se stvari ne dogajajo, je, ker kmetje niso motivirani, da bi to počeli. Po eni strani je premalo ambicij na ravni držav članic, da bi sploh implementirale uh, ukrepe, prav tako pa je premalo motivacije na ravni kmetov. In uh, to je nekaj, česar se bo nujno potrebno lotiti, ko bomo delali korake naprej na tem področju. Hvala lepa, s tem smo izčrpali naš eh, čas za to tematiko. Hvala lepa našim gostom za odlično opravljeno delo, zelo vsebinsko delo. Hvala tudi za vaš eh, nastop tu, hvala za vse odgovore. Mislim, da bomo na podlagi vašega dela, vaše publikacije lahko koristno delali v prihodnje in nadvomno se bomo še srečali. Še enkrat torej hvala lepa. Mislim, da je bila to resnično odlična predstavitev. Tako, zdaj gremo pa naprej na naslednjo točko. Poročevalec Tibor Sani je že tu. In sicer prehajamo na zadnjo točko na dnevnem redu. Točka 6, proračun 2018, mandat za trialog. Kot rečeno, pristojni poročevalec je Tibor Sani, pristojni odbor je odbor za proračun. Torej ne gre za poročevalca, ampak za pripravljalca mnenja. No, kot vsako leto odbor za proračun pripravlja mandat v zvezi z letošnjim trialogom za proračun. Tu gre za naše pripombe na proračun 2018, seveda. Želi mi, želimo si, da se vse te amandmaje uleži do 26. aprila. Glasovanje bo potem eh, v maju, kot veste, več kot 40 odstotkov proračuna odpade na proračun, tako da. Eh, Tibor, eh, sanji si se, kakor tu želi, da z naše strani čim prej sprejmemo mnenje. Tibor, sanji je že tu. Izvolite, prosim, če nam lahko podate uvod v vaš predlog mnenja. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Trenutno smo še v zgodnji fazi tega projekta. Ampak mislim, da se na začetku lahko dogovorimo, da je kmetijstvo in razvoj podeželja v Evropski uniji kot eh, eden od ciljev, ki smo si jih zastavili, še vedno nekaj, kar ni pod vprašajem. Ta osnutek mnenja je nekaj, kar bi lahko seveda še dopolnili, razširili, ampak jasni moramo biti, kar zadeva zahteve do kmetijskega sektorja v proračunu za leto 2018. Osnutek mnenja, to je bolj tehnični dokument, seboje nekaj novih elementov, ki jih je treba okrepiti, kot naprimer sklic na klauzulo o aktivnih kmetih, skupinah oziroma organizacijah proizvajalcev in ko gre za boj proti nepoštenim trgovinskim praksam. Prepričan sem, da je da so pametne rešitve na področju kmetijstva in v eh, razvoju podeželja nekaj, kar je treba še bolj razširiti in izkoristiti in to v tem osnotku mnenja tudi povdarjam. V mnenju pozdravljam nove opazovalne skupine za trg in predlog eh, širše uporabe teh skupin v prihodnosti. Predsednik, kolegice in kolegi, z veseljem bom prisluhnil vašim predlogom sprememb. Veselim se vaših eh, predlogov sprememb in sodelovanja z poročevalci v senci. Vsekakor Lahko vas na koncu samo povabim še, da sodelujete z menoj in da izboljšamo to mnenje. Ja, ja- hvala lepa. Kot prvi, gospod Belder, izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, za besedo. Hvala tudi avtorju mnenja. Najprej moram reči, da je vaše mnenje zanimivo. Imam pa nekaj pripomb, če dovolite. To, kar potrebujemo, je robusten proračun za kmetijstvo. To je nekaj, kar je nujno glede na pomen kmetijstva, glede na mnoge izzive, pred katerimi se nahajamo. In morda to bi predlagal, če smem omenili tukaj tudi rezultate oziroma, da mora proračun za kmetijstvo ostati vsaj na ravni, na kakršni je sedaj. Drugič, raznolikost. Potrebujemo poenostavitev pravil. To bi veliko prednosti prineslo. Tretjič, zlasti sem vam hvaležen, gospod eh, poročevalec, da ste uh, z imenom omenili celo vrsto problemov. Ko gre za ustanovitev organizacij proizvajalcev, ki so po mojem mnenju pomembne, nimamo še nobenih pravil, na kak način naj nastanejo. Torej, v načelu vam dajem zeleno luč, ampak konkretne še predloge. Vsekakor te opazovalne skupine so tudi dobra zamisel,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 milijona evrov za 2018 za reševanje obstoječih zdravstvenih kriz, tako na, v sektorju živali kot v sektorju rastlin. Zdaj, pri ptičji gripi vidimo, da je problem bistveno večji kot v zadnjih letih. Zdaj, žal, ta zgodba še ni zaključena in vedno moramo, imamo opravka tudi z svinsko kugo in pa z ksilelo fastidiozo. Tako da mislim, da se moramo zavedati, da bo teh sredstev premalo v prihodnih letih. V tem trenutku naše razprave bi tudi rad predlagal nekaj pilotnih ukrepov v eh, vinogradniško-vinarskem sektorju, kajti predvsem se moramo zavedati problemov, vsakoletne 80-odstotne 80-odstotnega upada produktivnosti eh, vinogradništva in to nikakor ni dobro za prihodnost. Gospa Müller. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama bi se zahvalila poročevalcu za to, mne, za to mnenje in za predloge. Nekaj zanimivih stvari je tukaj. Pomembno pa je seveda, da Eh, ohranimo proračun za kmetijstvo in zato se moramo odločno zavzeti in celo boriti. Ne bi želela govoriti stalno o spremembah v drugih sektorjih. Pomembno je tudi to, da sredstva iz eh, sklada za re, rezervo za krizne razmere v kmetijskem sektorju se uporabijo v kmetijstvu. O tem je govora v tretji točki, ampak ne vem, če sem čisto razumela, da predlagate, da se ta sredstva uporabijo za neposredna plačila. Potem zdi se mi nekaj treba še reči v zvezi z organizacijo proizvajalcev. Ni težko ustanoviti takšno organizacijo, če gre samo za to, da se uporabljajo ta sredstva za ustanovitev novih eh, zadrug, naprimer, ampak tukaj bi bilo treba še nekaj pojasniti, kar zadeva pametne rešitve v šesti točki in pomen pilotnih projektov na podlagi lastnih izkušenj, lahko rečem, ni ne vem kako posrečena rešitev pilotni projekti trajajo običajno dve leti in potem mm, ne dajo ne vem kako učinkovite rešitve. Z predlogi sprememb bom poskušala nekoliko še dodelati to, eh, eh, ta, to besedilo. Hvala, gospod Jar. Hvala, predsednik, in hvala tudi poročevalcu. Hvala tudi za to, ker je to mnenje, mnenje kratko in jedrnato. Mislim, da ni treba tukaj stvari kaj razširjati. Tibor, dobro si se konkretno osredotočil na to tematiko. Pozdravljam opazovalne skupine za trg. V deveti točki, kot so drugi omenili, se mi zdi, da so stvari dobro zapisane, ko gre za boj proti različnim katastrofam, ko gre za zaščito rastlin. La, ugotavljate, da 20 milijonov evrov morda ne bo zadostovalo, s tem se strinjam. E, veselim se že srečanja s poročevalci v Senci. Štiri dodatna vprašanja bom imel s tem v zvezi. V drugi točki ne vem čisto točno, kaj je e, mišljeno, ko gre za to, da se e, vsi prihodki ustvarjeni s kmetijstvom ohranijo v proračunu za kmetijstvo potem v četrti točki, tukaj bi morali še malce razpravljati o tej klauzuli o aktivnih kmetih. V času zadnje reforme SKP-ja smo se dolgo prepirali o tem. Po eni strani smo takrat ustvarili novo definicijo, ampak dobro, morda je dobro, da se o tem še pogovorimo, kaj so aktivni kmeti. Tako kot gospa Müller bi tudi sam vprašal, eh, ko gre za pametne rešitve v šesti točki, eh, ali ne bi dodali še inovativne, pametne in inovativne rešitve. Potem bomo marsikaj rešili. In tako kot drugi, se tudi jaz zauzemam za to, da morajo sredstva za kmetijstvo ostati stabilna, ampak morda bi še Brexit tukaj nekje omenili, kajti eh, zaenkrat gre za članico Združene eh, Evropske unije, ki ima svoje pravice in svoje zaveze in to bo eh, seveda tudi pomembno, ali bodo vsa sredstva, ki so jih obljubili in ki jih morajo uplačati, tudi eh, zagotovili. Vidim, da avtor mnenja Kima. Veselim se torej srečanja poročevalcev o senci. Hvala. Boruh vzoroval še na tvojih. Ja, Tibor je imel za zgled tvoja mnenja, tako da gre za zelo konkretno in eh, jedrnato mnenje. Gospod Nikolsen. Hvala, predsednik. Če govorijo ljudje o pametnih rešitvah, kaj pa je pametno v Bruslju? Imamo vsega, programe, za katere pravimo, da so pametni, ki pa postanejo čista nočna mora zaradi vse birokracije, ki vse skupaj zaplete. Ampak s ničem drugim bi se želel ukvarjati. Ko je šlo za različne krize, smo ugotavljali, da v preteklosti potrebujemo boljše informacije, Um, v državah članicah, od držav članic. No, s tem se strinjam. Ampak, če hočemo sedaj ustvarjati nove organe, da bodo se s tem ukvarjali, ne vem, kako bomo našli pametne rešitve. Manj podvajanja bi želel videti, kajti vedno znova podvajamo stvari, ustanavljamo nove organizacije, nove organizacije, Eh, opazovalnice in tako naprej. Nihče pa pravzaprav ne počenja tisto, kar bi moral ali kar bi smel. Pri novih pristopih se izognimo podvajanju. O tem smo že prej eh, nekaj rekli, ko smo se pogovarjali o kmetijstvu in o podnebnih spremembah. Nekatere stvari, ki smo jih ustvarjali, so strašljive. Ne smemo dovoliti, da bo kmetijstvo in da bodo kmetje v slabšem položaju, kot so v preteklosti bili. Če potrebno, bo treba temu sektorju nameniti še nekaj več denarja. Ljudje lahko govorijo o tem, kaj kmetje lahko in česa ne morejo narediti. Kmetje lahko porabijo veli, de, svoj denar na tistih področjih, na katerih so uh, dejavni. istočasno pa morajo izpolnjevati celo vrsto dodatnih zahtev. Če bi vi vodili neko kmetijo in ne bi imeli dovolj denarja za to, da družini privoščite sadje, kaj bo prva stvar, ki jo boste o, prečrtali? Ne vem, kako bo stal in tega in več denarja boste porabili za to, da nahranite lačna usta. Pan posel Nikolson. Gospod Nikolson nas je vrnil nazaj na zemljo, ampak da bi razumeli in izvajali SKP, mislim, da potrebujemo tudi določeno mero inteligence. Kmetje to počno odlično in eh, zato mislim, da je to področje inteligentnosti in inovacij v kmetijstvu bistveno bolj prisoten, kot eh, bi menili. Celo brez kakšnih hudih inspiracij iz Bruslja. Tako, zdaj pa prosimo predstavnika Evropske komisije, kanadikcije Agri, gospa Anja Sobčak, izvolite, beseda je vaša. Dober večer, panje prevodničance, dziękuję bardzo. Dobro večer, gospod eh, predsednik, hvala lepa. Gospe in gospodje, hvala za vaše pripombe. Zahvaljujem se avtorju osnutka mnenja za jedrnato in kratko eh, mnenje. Poskušala bom slediti temu vzoru. Gre za stalno dilemo, ko govorimo o stvareh, ki jih še nismo doživeli. Proračuna leta, za leto 2018 še nimamo, nismo ga še videli. Zato tudi sama ne vem, kako natančno naj se odzovem na vaše pripombe v zvezi z nečem, če se niste videli. Komisija pač poskuša pripraviti proračun, ki bo zagotovil dovolj finančnih sredstev za izvajanje SKP-ja, kot je bilo dogovorjeno v reformi iz leta 2013. Vsako leto ne moremo znova pripraviti nove SKP, nove zakonodaje za SKP, zato, da bi dali prostor novim pobudam, za katere se nismo dogovorili v okviru reforme iz leta 2013. Seveda, komisar Hogan in ostali komisarji oziroma komisarke, ki delajo na poenostavitvi, bodo vdahnili svežo zrak v SKP, ampak vse bo potekalo v okviru, za katerega smo se dogovorili leta 2013. Proračun, ki vam ga bomo predstavili maja, bo zagotovil dovolj financiranja za neposredna plačila. Ta, to, tretje leto, to bo tretje leto izvajanja neposrednih plačil in glede na izkušnje iz leta 2016 in 2017 upamo, da bo uresničevanje, izvajanje v praksi bistveno boljše. No to se odraža tudi v našem predlogu proračuna. Kar zadeva izdatke za trženje ali trg Videli boste, da se bodo ti odhodki nekoliko znižali v primerjavi z letoma 2016 in 2017 v predlogu za 2018. 500 milijonov evrov je svežen, ki smo ga sprejeli v, za obe leti 2016-2017, ne bo vplival na proračun eh, leta, za leto 2018, vsaj ne več. Ampak lahko že ugotovimo naslednje proračun bo vključeval eh, predlog za nadaljevanje ukrepov na področju sektorja sadja in zelenjave. To bo že četrta leto izvajanja te pobude. Ko gre za izbruh eh, bolezni, živalskih bolezni in drugih možnih kriz, Tukaj komisija seveda ostaja zelo pozorna in spremlja razvoj na trgu. Če bodo potrebni ukrepi zaradi tega, imamo instrument dopolnilnega pisma, ki ga bomo pripravili v jeseni in to bo priložnost za to, da komisija predvidi nove izdatke oziroma odhodke če bodo potrebni. Potem drugi stebr. Potrebe po plačilih bodo više v letu 2018 kot v 2016 in 2017, zato ker s programi sedaj že hitro tečejo naprej in jih dobro in hitro izvajamo. Konec programov bo verjetno vsega normalno potekal, zato ni treba ničesar dodatno predvideti. In kar zadeva pilotne projekte, komisija tako kot vedno želi prisluhniti vašim predlogom. Naš predlog za proračun upam, da boste uh, potrdili v teku pogajanj. Hvala wynika jednak, że ma Pani najwięcej informacji. Chwala. No to każdy ma te najwięcej informacji, która zadziewa przychodni proračun, tako da očitno mislim, da mu lahko tudi storili več eh, s pomočjo komisije. No, kar zadeva države članice, to, države članice, to je veliko odvisno od eh, eksternali, od eh, vremenskih pogojev, od kriz in uh, tu v letih, ko je manj takšnih kriz, se najdejo zadostna sredstva. Zdaj pa dajem besedo poročevalcu, prosim, če nam lahko nakratko odgovorite. Hvala lepa. Hvala, predsednik. Hvala tudi vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Hvala za vaše pripombe. Kot sem vam že rekel, zaradi zakonodajnih razlogov je to poročilo oziroma bolje rečeno mnenje bolj tehnične narave, ne toliko politične in ne moremo ga ne vem kako širiti in povečevati. No, moramo pa ga zapolniti z ustrezno politično vsebino. da nismo videli proračuna, pravi predstavnica komisije. No, to je lahko praktični problem, ampak eh, to je praksa, ki se ponavlja iz leta v leto. Ne moremo paralelno delati, najprej čakati na predloge eh, komisije in potem razpravljati o naših prioritetah in podobno. No, ne glede na to, kakšno bo to mnenje, bo to pogled Evropskega parlamenta na proračun za leto 2018. Pričakujemo in upamo, da bo komisija upoštevala naše zamisli in predloge. Nekaj besed o vaših vprašanjih. Kot avtor osnutka mnenja, bom seveda pripravljen prisluhniti vašim mnenjem. Karkoli mi boste povedali v zvezi s poenostavitvijo, če pravite, da je to nujno treba samo vključiti, bom to vključil v to mnenje. Isto velja za vprašanje v zvezi z boleznimi. Res je, zadnji škandali, ki smo jim bili priča, so pokazali na slabosti v sedanjem sistemu. Zato je tukaj treba stvari obrniti na bolje, tudi so stališča proračuna. Potem definicije. Ja, to je ključno vprašanje. Upam, da to definicijo o aktivnih kmetih, lahko ali ponovno preverimo, da ugotovimo, ali je to, kar smo uporabljali do sedaj, še uporabno ali ne. Ampak pri vsaki definiciji potrebujemo napredek. Ampak imamo možnost več korakov. Komisija je omenila, da se izdijo pomembni pilotni projekti ki so se ohranili. Ja, to je nekaj, kar tudi mi želimo. Kadarkoli smo imeli pilotni projekt, ki je dal rezultate, smo to podprli. In bom na kratko to omenil v zvezi z pametnimi rešitvami. treba bo pojasniti, kaj so te pametne rešitve v kmetijstvu. Torej, najlepša hvala. Po tej prvi razpravi se mi zdi, da moramo zagotoviti učinkovitost pri nadaljem delu. In tako bom tudi usmerjal naše nadaljne dziękujemy poprawki składamy do e, biura pana posła sprawozdawcy. 26. aprila je rok za vložitev amandmajev in sicer ob 13. uri. Hvala lepa vsem za sodelovanje, hvala za razpravo. Jutro se verjetno ne bomo vsi videli, tistih, ki vas jutri ne bo, vam že Zdaj želim vesele praznike, mi se pa dobimo najprej ob 9, potem ob 15 in upam, da nam bo uspelo končati nekoliko prej. Hvala lepa, želim vsem lep večer in nasvidenje jutri.